Dear colleagues, we have waited some uh, other members, but probably it is time. Spoštovani kolegi, čakali smo še na nekatere druge kolege, ampak čas je, da začnemo s sestankom odbora za okolje. Prva točka, sprejeti dnevnega reda, če ni pripomp, je dnevni red potrjen brez sprememb. Točka dve, obvestila predsednika. Naviti moram odpoved popovdanskega zasedanja 23. septembra, kar pomeni, da bo potekal le sestanek koordinatorjev od 15. do 16. ure in 30. Prav tako nas čaka izredno zasedanje s predsednikom COP21. To srečanje bo potekalo v Strasburgu v četrtek 29. oktobra do povdne z namenom izmenjave mnen z ministrom Laurentom Fabiusom, predsednikom COP21 in francoskim zunanjim ministrom o prihajajočih podnebnih pogajanjih, ki bodo potekale v Parizu v mesecu decembru. Prav tako naj povem, da imamo danes pri tolmačenju na voljo 20 jezikov, razen estonščine, latviščine in irščine oziroma gaščine kot eh, običajno je na voljo gradivo v aplikaciji e-meeting, prav tako pa poteka prenos v živo preko spleta. Prva osebinska točka na dnevnem redu pa je obvestilo predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 3. septembra. Ta priporočila ste dobili v elektronski obliki, če ni pripomp, bodo ta priporočila tudi uradno potrjena. Zdaj pa četrta točka na dnevnem redu in sicer preglednost odgovornosti in integriteta v institucijah EU. Kot veste, imamo tu opravka s poročilom odbora AFKO. Mi smo bili pristojni za pripravo mnenja, danes pa bomo opravili obravnavo osnutka mnenja, kar takoj pa besedo predajam našemu poročevalcu oziroma poročevalki, kolegici Nesi Čeldrus, ki nam bo predstavila stališče poročevalke pri tem vprašanju. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kolegi, eh, smo v res eh, primernem trenutku za razpravo o tej tematiki. Junkareva komisija je naredila korak naprej pri določenih področjih, ki so ključnega pomena za izboljšanje preglednosti, odgovornosti. Eh, in integritete v institucijah EU, kot naprimer eh, srečanja direktorjev z interesnimi skupinami in poročanje o tem predoko ne bi prišlo do nadaljnih izboljšav. To je še posebej zanimivo za delo našega odbora, namreč sestava ekspertnih skupin, ki zagotavljajo pravno, znanstveno, tehnično in znanstveno svetovanje komisiji, kot da pripravlja ali implementira zakonodajo na področju okolja ali javnega zdravja. Pravočasna odločitev Evropske ombudsmana lansko leto, da sproži pobudo, eh, preiskavo na lastno pobudo glede sestave ekspertnih skupin, je že privedla do tega, da je komisija najavila spremembe izbirnih postopkov. Prav tako se je komisija zavezala razvoju nove politike, kar zadeva uh, eh, naskrižje interesov, ko gre za eksperte v osebnem svojstvu. Pomembno je pa, da želi komisija tudi obenem ohraniti pravile, ki jih je unilateralno sprejela leta 2010 in s katerimi ni rešila kroničnih problemov glede pomankanja informiranja eh, njihovega eh, dela in prav tako, kar zadeva neuravnoteženost eh, sestave. Ekspertne skupine so bile vedno znova dramatično preveč zastopane strani industrije in korporativnih lobistov kot strokovnjakov, ki so Eh, bojda tam delovali zgolj uh, osebno. Zato je potrebno te strukturne spremembe od, uh, eh, pomakljivosti odpraviti in uveljaviti spremembi, da bo komisija lahko delovala bolj odprto. Komisija mora uveljaviti ustrezne kriterije za razločevanje med ekonomskimi in neekonomskimi akteri, prav tako pa zagotoviti, da se da bo vladalo ravnovesje med vsemi generalnimi direkcijami. Po mojem mnenju to zahteva pravno zavezujoč okvir, kar predlaga tudi ombudsman, tako da bodo vse službe komisije sledile eh, enakim kriterijem, ki se bodo lahko učinkovito izvajali na mesto trenutnega ad hoc sistema, kar je tudi privedlo do tega, da je ta parlament zamrznil delo strokovne skupine za proračun eh, in to dvakrat. Pomembno je, da se zavarujemo pred navskriži interesov za sistematično uporabo izjav o eh, interesih in a, to v povezavi z posredovanjem življenjepisov. Enako velja tudi za dokumentacije in pa zapisnike zasedanja ekspertnih skupin. Mislim, da se lahko veliko naučimo iz izkušenj Svetovne zdravstvene organizacije, eh, Mednarodne agencije za raziskave na področju raka, kjer so ustanovili status vabljenega strokovnjaka, tako da so lahko uporabili zunanje strokovno znanje, da bi na ta način kompromitirali sestavo ekspertnih skupin, ko je šlo danes križe interesov. To je zanimiv odziv za tiste, ki menijo, ali jih je strah, da komisija ali specializirane agencije EU potem ne bodo imeli dostopa do ekspertnega znanja v nišnih področjih, kjer je zelo malo strokovnjakov. Še eno področje, kjer še naprej vlada zaskrbenost, je eh, velik vpliv tobačne industrije na oblikovanje politik na ravni EU. Veliko primerov je bilo, ki mečejo resno senco na pripravljenost komisije, da dejansko spoštuje okvirno konvencijo WHO o omejevanju uporabe tobaka. Predvsem eh, moramo zagotoviti skladnost s členom 5.3 eh, FTC in pa smernic za implementacijo tega, katerih namen je varovanje javnih zdravstvenih politik pred eh, trgovinskimi in drugimi prikritimi interesi tobačne industrije. Od škandara Daligate do sporazuma o preprečevanju eh, po naredkov in eh, teh otapljenja, pa vse do tega, da komisija ni želela razkriti kakršnih koli razprav s tobačno industrijo o mednarodni trgovini. Iz vsega tega je jasno, da stiki s tem, s tem sektorjem ne potekajo v skladu z mednarodnimi pravili, eh, katerih so podpisniki smo. Treba razmisliti o tem, kako bi lahko te, ta pravila uporabili tudi v Evropskem parlamentu. To so tista najbolj ključna vprašanja, katerimi se bom z veseljem pogovorila s kolegi, da na tej podlagi lahko potem pripravimo eh, jasen nabor priporočil eh, k poročilu Gigold, da bomo na ta način izboljšali zaupanje v naše institucije. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Tako, zdaj pa lahko začnemo s poročevalci v senci. Predstavnika ELS ne vidim v dvorani, ne vem, bo kdo drug spregovoril v imenu ELS. Če ne, pa bi si da dobi gospod Grling v imenu EKR. Hvala lepa. Govorim v imenu gospoda eh, Demes Makarja, ki je naš poročevalec v Senci, ampak je danes že odsoten. Prosim, da se zahvalim gospod Čilžu za njeno, njeno snutek mnenja. Zadevo bom prebrala, tako da se upravičujem, če bom malce suhoparno. Hvala torej, gospod Čilžu, za ta snutek mnenja, ki zagotavlja odlično izhodišče. Nekateri odstavki kot naprimer stavek 2 o mm, zasedbi eh, ekspertnih skupin in stavek 5 o okvirni konvenciji WHO o omejevanju porabe eh, tobaka. Ta dva sta torej kar spremljiva, ostale pa bi lahko bistveno izboljšali. Gospod Demes Makar bi rad eh, izpostavil tri ključne zadeve. Najprej Eno je obvezen registr transparentnosti parlamenta in eh, le tega je treba reširiti na vse evropske institucije. Drugo, gospod Demes Makar se strinja s poročevalko, da potrebujemo stroge kriterije za ohranjanje neodvisnosti znanstvenih panelov, da e, imamo dostop do kar se da širokega nabora znanstvenih izkušenj in znanj, e, kot je le mogoče. Zato podpira e, predlog, da se uporabi tudi m, mm, metodologija WHO skratka zdaj v zunanje vabljene eksperte, da na ta način ne bomo eh, strokovnosti omejevali z pretogimi pravili. Komisija bi tudi morala biti bolj previdna, ko prejema eh, in ocenjuje znanstvene eh, nasvete. Komisija pogosto predstavlja nasprotujoča si znanstvena dognanja oziroma mnenja, ne da bi počakali do neke dokončne odločitve. Komisija se ne bi smela bati tudi povedati, da če enotnačnega odgovora ni, ga pač ni. Gospod Demesmaker bo podal tudi nekaj amantmajev, s katerimi bo eh, povedano tudi podkrepil. Veseli se sodelovanja s poročevalko in poročevalci v esenci pri nadaljevanju dela pri tem mnenju k poročilu AFKO. Eno zadevo bi pa še dodala, zdaj ko sem prisluhnila poročevalki, namreč ne smemo pozabiti, da ne gre zgolj za lobiste iz eh, sektorja kot je tobačna industrija, ampak gre tudi za pomemben lobby nevladnih organizacij, ki ni bil omenjen. Mislim, da bi tudi njih morali vključiti v vse naše nasvete glede transparentnosti in regularnosti. Hvala lepa. V imenu zelenih. Gospod Stas, hvala lepa, se upravičujem, tolmačem, govoril bom angliško ker eh, govorim v imenu Benedika Javorja, ki je naš poročevalec v Senci in dobil sem njegov opomnik v angliščini. Gospod Javor želi povedati naslednje. Nasplošno zelo pozdravlja to poročilo, saj so pogosto lobiranja zainteresiranih eh, industrijskih panog tista, ki so odgovorna za odlaganje eh, nove zakonodaje in omejitev. Namen nas vseh mora biti, da Evropska unija postaja eh, bolj eh, zdravo in eh, varno okolje in to seveda zadeva tudi specifična regulatorna specifične regulatorne predpise in pa tudi način, kako se predpisi sprejemajo. Integriteta mm, funkcionarjev in političnih institucij, transparentnost zakonodajnega procesa, transparentnost in pa uravnotežen pristop pri zastopanju raznih interesov in ustrezno obladovanje na skriži interesov, so konec koncev ključnega pomena za mm, ljudi, ki jih zanima okolje, torej za okoljevarstvenike. Mnenje našega odbora je priložnost, da prispevamo eh, k temu z okoljskega, eh, zdravstvenega vidika in z vidika varne prehrane. Nasplošno gospod Javor meni, da to mnenje ustrezno opredeljuje tiste teme, ki so najbolj ključne za naš odbor, torej uporaba znanosti v zakonodaji. Zakonodajalci seveda želijo utemeljiti svoje odločitve na objektivnih znanstvenih dognanjih in zato je ključnega pomena, kako se usmerja to znanstveno, te znanstvene dokaze, ki se potem posredujejo zakonodajalcem in tu gre za visoko profilirane lobiste, ki se ukvarjajo s tem področjem. Zato se strinjamo, da je to področje, ki ga je treba izpostaviti v našem prispevku. Vseh tem seveda v poročilu nismo uh, zajeli, vseh tem, ki zanimajo odbor Envi. Morda ni namen našega odbora, da podaja predloge glede spremembe kodeksa ravnanja. Kolega Javor je zato naklonjen selektivnemu pristopu, ampak morda vendarle so določene točke, poleg vprašanja ekspertnih skupin, eh, pri katerih ima naš odbor tudi pristojnost. Ena takšna tema je ravnovesje pri zastopanju uh, interesnih skupin. V Osnutek poročila kaže, da je zastopanost interesnih skupin po dosedanjih podatkih pokazala, da obstaja veliko neravnovesje v prid lobistom zasebnih interesov na račun tistih, ki želijo izpostavljati širše eh, družbene pomisleke in zato menimo, da bi v našem predlogu morali to vprašanje tudi nasloviti. Gospod Javor meni, da bi moral naš odbor ob tej priložnosti izoblikovati svoje mnenje in svoj pogled na to tematiko. Tisti, ki zagovarjajo eh, okoljske in zdravstvene interese, so dokaj pogosto soočeni z eh, premočno zastopanostjo korporativnih interesov. Mi zeleni smo torej mnenja, da moramo poiskati tudi način, kako zagotoviti zastopanost prihodnjih generacij, ki nimajo svojega glasu in eh, morda bi naše predloge s tem v zvezi lahko vključili tudi v mnenje našega odbora. To je sporočilo gospoda Javorja. Hvala lepa. V imenu EFDD. Condividiamo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi mi podpiramo predlog, ki ga je mm, podala kolegica. Ne bom zagovorila o tem, kar je že bilo izpostavljeno, eh, se pravi ekspertne skupine in pa lobistični pritiski, ki jih eh, še kako dobro poznamo v teh primerih, še posebej, ko gre za Evropski parlament. Ampak rad bi se osredotočila na nekaj drugega, kar zadeva preglednost oziroma transparentnost in sicer dostop do dokumentacije strani evropskih državljanov. Skupaj z nekaterimi eh, kolegi iz Gibanja 5 zvezdic smo že pred časom zahtevali dostop do podatkov o stroških in nadomestilih za podjetje, ki eh, obravnava oziroma izvaja eh, študije in tako naprej za železniško povezavo Leon Torino. Pravna podlaga za to je člen 4 uredbe eh, 1048-2001 eh, in eh, tam je zapisano, da se iz vidika javnega interesa določeni podatki ne morejo razkriti, naprej ko gre za geografske lokacije, ko gre za eh, komercialne interese in ko gre tudi za zaščito oziroma varstvo zasebnosti. No, mene zanima, kateri interes javnosti je tisti, ki ga je potrebno tu ščititi. Interes manjšine ali interes eh, širše javnosti, naprimer pri projektu, ki je zelo sporen in eh, pri katerem potrebujemo več eh, transparentnosti. Tako da takšno prosto tolmačenje tega člena mislim, da gre v nasprotje z načeli transparentnosti, sploh ko govorimo o javnih sredstvih, kajti gre za projekte, ki jih financira Evropska unija. Tako da mi vsekakor želimo, Eh, vsaj poskusiti v to odlično eh, poročilo na lastno pobudo vključiti tudi to pomembno vprašanje, kajte gre za vprašanje javnega denarja evropskih davkoplačevalcev in to je nekaj, kar bi morali obravnavati bistveno eh, bolj transparentno. Še ena zadeva, ki bi rada podarila, je dostop do podatkov v zvezi z postopki zaradi kršitve. Tudi na tem področju je ogromna zmeda in državljani in tudi mi. Eh, ki smo v teh institucijah, nimamo dostopa do dokumentov v zvezi z postopki zaradi kršitve in eh, zato to mislim, da moti možnost našega dobrega dela v teh institucijah, da bi bolje obravnavali in eh, tudi obrazovali interese skupnosti. To so torej naše, naše stališče. Hvala lepa v imenu ENE, gospod Dorlano. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam osnutek mnenja poročevalke na to temo, ki nam predlaga dokaj dobro besedilo glede vprašanja ekspertov. Ja, Evropski parlament mora prepoznati, da je na skrižje interesov uh, skupin pritiska nekaj, kar ima nezanemrljiv uh, eh, učinek na politično odločanje. Dejstvo je, da bi bilo potrebno izhajati več transparentnosti in ponižnosti. Eh, me pa skrbi, da tu ne izpostavljamo drugih vidikov uh, Eh, na primer zunanje eh, trgovinske in monetarne eh, politike. Ali so transparentne rusne institucije, ki so histerično odločajo glede Rusije in potem sprejemijo zelo drag embargo za naše kmete ali pa potem prepovejo ali zamrznejo premoženje nekaterih predstavnikov Rusije. Ali so evropske institucije transparentne, ko ne pokažejo vsebine četatlanskega sporazuma in predsednik parlamenta potem sam prepreči glasovanje, zato ker se skupine niso dogovorile v kuloarjih. Ali so evropske institucije transparentne, kot funkcionari iz Luksemburga eh, zahtevajo, eh, da se odprejo eh, meje EU, ali ko nekateri drugi potem skrivajo podatke o aferi Goldman Sachs. Številni evropski državljani zahtevajo in pričakujejo odgovore. Thank you very much. Hvala lepa. Ne vem, eh, želi še kdo besedo? Ne. Dobro, potem pa besedo dobi komisija, gospod Klaus. Prosim, če nam lahko predstavite stališče Evropske komisije glede tega osnutka mnenja. Izvolite. Hvala, predsednik. Se slišimo? Da. Dobro, torej komisija podpira večino, če že nekaj vseh prioritet, ki jih izpostavlja poročevalka gospa Childers v svojem osnotku mnenja. Ob tem pa naj povem tudi, da po našem mnenju obstoječa kvir že zagotavlja in omogoča dobro delujoč in eh, dosleden okvir. In morda vlada nek nesporazum, ampak to je zakonodajni okvir, ki je zavezojoč. Komisija ga je sprejela in ta pravila so zavezojoča za vsakega uradnika komisije. Seveda pa kljub temu ostajamo pripravljeni na predloge za nadaljne izboljšave sistema in to je tudi dejal prvi podpredsednik v odgovoru ombudsmanu v dopisu z dne 29. maja. Naj omenim samo nekaj primerov. Ko razmišljamo naprimer o registru ekspertnih skupin komisije, tu načrtujemo na novo zastavljen registr ekspertnih skupin od prvega četrtletja prihodne leto dalje. Prav tako bomo pripravili novo specifikacijo za različne vrste ekspertov, za kategorije interesov in eh, politična področja ki jih predstavlja oziroma na katerih so aktivni in tako bo ta registr bistveno bolj pomenljiv, kot je registr, kakršnega imamo danes. In še ena pomembna inovacija, kar zdaj v registr je ta, da tisti člani, ki zastopajo splošni interes ali pa neka organizacija, nevladna organizacija mm, ali podjetje, torej predstavniki vseh teh mm, vrst eh, entitet bodo morali biti registrirani, torej zastopani v registru. To bo torej tista jasna nova povezava med enim in drugim, kar bo nova lastnost. Prav tako bo to veljalo tako za obstoječe člane skupin, kot za člane prihodnih skupin. To je pomembna novost, so pa tudi nekatere druge. Komisija bo predstavila obvezne razpise za prijavo v članstvo v ekspertnih skupinah. Danes to sicer včasih imamo, ni pa to obvezno. Eh, po novem sistemu pa bomo prešli na obvezne razpise za vsako skupino in eh, to bo tudi objavljeno v registru ekspertnih skupin. Tretja zadeva in tudi gospa Childers je to omenila, tretja inovacija torej je uvedba podrobnih pravil za obradovanje na skriži interesov v novih pravilih za ekspertne skupine. Imeli bomo torej definicijo, opredelili bomo pomen um, na skriži interesov, prav tako pa bomo za kandidate in člane, ki predstavljajo splošni interes ali pa ki predstavljajo različne organizacije, bomo uvedli obveznost eh, izpolnjevanja izjav o interesih. To bo zelo podrobno, kar zadeva eh, interese, področje delovanja, strokovno področje, ki ga zastopajo, ki ga želijo predstaviti. In službe komisije bodo za vsake, vsako od teh izjav podale oceno, na podlagi katere se bo potem kandidatura opredelila kot sprejemljiva ali ne. No in tudi te izjave bodo objavljene na, v registru. Ko že govorimo o ekspertnih skupinah, samo še manjša nijansa, kar zadeva uravnoteženo sestavo skupin. Komisija v polni meri podpira to načelo in smo tudi v polni meri zavezani temu, da imamo uravnoteženo zastopanost, ko gre za področje strokovnega znanja in ko gre za interese, ki jih eh, člani teh skupin zastopajo. Ampak to nikoli ne more biti nek eh, aritmetičen pristop. Celo ombudsman to ugotavlja in priznava. E, mi smo zavezani in to bomo tudi jasno povedali v revidirnih pravilih eh, za ekspertne skupine, da kolikor se le da iščemo uravnoteženo zastopanost po področjih, eh, po strokovnih področjih, eh, po interesnih področjih, po geografskih področjih in tako naprej. Ampak, kot še enkrat, kolikor je to le mogoče, kajti večkrat smo v preteklosti govorili na vašo pobudo o pomankljivostih v narekovajih teh eh, skupin in ja, tu pa tam smo lahko zadevo izboljšali po drugi strani pa smo največkrat zagotovili, da sploh ni možno govoriti o neuravnoteženem sestavu. Tako da so številne individualne pritožbe ombudsmanu, ki smo jih zelo natančno preučili, eh, pokazale, da je dejansko stanje pogosto zelo drugačno od tega, kar tam piše. Tako da, ko gre za uravnoteženo sestavo, ja, v polni meri podpiramo načelo, ampak tu je treba zadevo obravnavati od primera do primera. Kar zadeva pa ostala področja, ki jih je gospod Čevdrž zamenila v svojem osnotku mnenja, tu komisija meni, da ima dobro delujoč sistem za spoštovanje člena 5.3 FCTC in eh, prav tako imamo sistem, po katerem eksperte na ad hoc ravni lahko vabimo k sodelovanju v ekspertnih skupinah. No, še zadnja zadeva, kar zdaj agencije, naj spomnim, da je komisija skupaj z agencijami leta 2013 razvila podrobne smernice za agencije na eh, obravnavo interesnih konfliktov, se pravi, ne v skriži interesov. Ampak dejstvo je, da se agencije zelo razlikujejo. Imamo agencije, ki dajo uh, eh, input komisiji, imamo agencije, ki imajo sama, same regulatorne pooblastile in potem imamo zopet agencije, ki imajo zgolj status nekakšnega opazovalca eh, stanja. Tako da tu so različne potrebe in zato smo skupaj z agencijami pripravili te smernice in agencije, glede na to, da so neodvisne pravne osebe zdaj pozivamo, da te smernice skladno s svojimi specifičnimi potrebami tudi izvajajo. Hvala lepa. Zdaj pa za konec eh, razprave besedo dajem še naši poročevalki, predn zaključimo to točko. Ja, hvala lepa. Par zadev samo v odgovoru sem tistim, ki ste prispevali k eh, razpravi. Vprašanje nevladnih organizacij. Ja, vse nevladne organizacije so tudi zajete v to, to v odgovor predstavnikov EKR. Res pa je, da ja, je njihovo mnenje pač takšno, kot je. Ampak vendarle, mislim, da obstaja razlika med zasebnim in javnim interesom. Gospod Tas, predstavnik eh, zelenih. Seveda smo pripravljeni omenjati kodeks ravnanja, vključno z eh, tobačnim eh, lobijem. Vse to seveda še kako drži. Še posebej zamisel, da kodeks ravnanja mora izkazovati ravnovesje med eh, javnim. Eh, in zasebnim interesom. In to je področje, kjer komisija vse čas govori, kako je vse lepo in prav, čeprav ni. Glede javnih eh, pomislekov, torej skrbi splošne javnosti, tu seveda je zelo težko boriti se proti korporativnim interesom in tega niče ne more spodbijati. Kar zadeva to bačna industrija, te PR-ovske katastrofe, ki so se zgodile, ko gre za lobiranje tobačne industrije in smernice FCTC, vse to mislim, da samo po sebi kaže, kaj je narobe. In mislim, da ja, stvari so tam narobe in ravnovesje med javnim in zasebnim je eno najpomembnejših vprašanj, ki jih moramo tu zajeti v kakršenkoli okvir že sprejemamo. In tu ne gre za aritmetičen pristop. Eh, ne, to bi bilo preveč simplistično in mislim, da bi eh, na pač ne bi nič rešili. Komisija seveda sledi našim pritiskom, ko gre za spremembo načina dela, tako bi se seveda stvari tako morale dogajati, ampak mislim, da še nismo na cilju, razmere so še vedno dokaj resne in niso takšne, kot bi morale biti. In vsakdo, ki je ga delal z ekspertnimi skupinami ali ki je delal na dosjejih, kjer javno zdravstveni interesi napram eh, zasebnim lobijem tekmujejo za pozornost, vidite, da so resursi, ki jih imajo na voljo v zasebnem sektorju, bistveno, bistveno večji kot tiste, ki jih imajo na voljo javni. Tako da mislim, da ne, nekako ne gre zgolj za aritmetično zadevo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa časovnica rok za vložitev amendmaja 29. september opoldne. Glasovanje v odboru bo 9. novembra in glasovanju nje v odboru AFKO januarja 2016. Torej We can close the... Tako lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu in nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za ogovor v skladu z členom 106 poslovnika, podaljšanje veljavnosti registracije aktivne snovi glifosat. Tukaj imamo pretožbo strani GUE in besedo takoj dajem kolegici Katerini Konečni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 skozi 2011. Tukaj imamo določene snovi, ki bi jih podaljšali za šest mesecev in med temi je tudi aktivna snov glifosat. Mednarodna agencija za raziskovanje eh, rakavih obolenj je ugotovila, da je ta snov takšna, da lahko vzbuja rakava obolenje, torej da je kancerogena in zato je to problematično. Podobna poročila smo prejeli tudi strani drugih organizacij. Gre za pesticid, ki se uporablja po vsem svetu in Mednarodna agencija za raziskovanje raka je specializirana za prav to področje in je julija letos v svojem poročilu ugotovila, da je glifosat kancerogen in da tako vpliva na zdravje ljudi. Že leta 2011 je komisija podaljšala dovoljenje za glifosat in mislim, da bi morala sedaj, tri leta kasneje, komisija resnično ponovno premisliti in pravočasno dostaviti svoje poročilo ter oceniti to situacijo ter ugotoviti, ali obstajajo tveganja za zdravje ljudi pri uporabi glifosata te snovi glifosat. Po našem mnenju tukaj ni nobenih relevantnih argumentov, ki bi dovolili uporabo te snovi. Namreč eh, zdravje ljudi je tukaj najpomembnejše in zato ne moremo reči, da je snov neoporečna. Komisija bi nam morala na tem področju predložiti poročilo, ter oceno, glede na to, da že obstajajo določene analize. Odobritev za to snov je na voljo še do konca leta in vemo, da to ni dovolj časa za pripravo poročila. Ampak vseeno, če podaljšamo odobritev za to aktivno snov, bi bilo to problematično. V našem odboru smo veliko govorili o endokrinih eh, motivcih in prav zato prosim, da podprete to, eh, ta govor, prav zato, da ne bomo podaljšali dovoljenja za to aktivnost in tudi nekatere druge. Prav zato prosim, da podprete našo argumentacijo, tako da bo komisija in tudi države članice lahko upoštevali to pri svojih nadaljnih odločitvah. Tukaj ne govorimo samo o podaljšanju odobritve za nadaljnih šest mesecev. Ne, v končni fazi govorimo o tem, da potrebujemo jasno stališče, s katerim lahko pritisnemo na komisijo in na države, tako da bodo te aktivne snovi, ki so v končni fazi zelo nevarne, preučimo in jih prepovemo. torej v primerih, ko obstaja negotovost, moramo biti previdni. Ne smemo prevzeti tveganja, če gre za zdravje ljudi in za zdravje živali ter naše okolje. Mislim, da moramo resnično uporabiti to načelo previdnosti. Kolegica Anja Haze bi tudi morda podala svoj komentar. Torej, najlepša hvala in eh, upam na vašo podporo. Okay. Uh, now we have. Uh... Prav. Torej, tukaj imamo nekaj prošen za besedo. Gospa Girling najprej. Izvolite. Yes, chair, but I think you should take up. Hvala, predsedujoči. Ampak uh, mislim, da imate tukaj najprej um, poročevalce v senci. Ampak če, če lahko bom, pa kar sedaj podala svoj komentar. Hvala. Right. Um, I'd like to... Torej, najprej nekaj komentarjev glede te točke. Tako kot vsi ostali, sem si tudi jaz ogledala to študijo in mislim, da je zelo pomembno upoštevati, da v tej študiji piše verjetno. To je pomembna beseda. Obstajajo ustaljeni postopki in kot vemo, poteka ocena te aktivne snovi. Ocena bo pripravljena do konca letošnjega leta in tukaj imamo prošnjo, da se dovoljenje podaljša za šest mesecev, tako da bo poročilo lahko dobro pripravljeno, da bo imeli dovolj časa za pripravo poročila. Govora je o izvedbenem aktu in minimumu pristojnosti, da bi to spremenili, ampak vseeno tukaj pripravljamo stališče glede tega, da želimo dodatno preučiti to vprašanje. Ja, ampak to se že dogaja. Trenutno poteka analiza, poteka preučitev te snovi in eh, v nasprotju s tem, kar pravijo drugi, to ni priložnost, da bi prepovedali glifosat. Ne, gre samo za administrativno vprašanje, želijo podaljšanje roka, tako da bo poročilo res poglobljeno in dobro. Prav zato me moti to, kar smo pravkar slišali. V smislu, končno si moramo gledati tudi glifosat. Ne gre za to, da bi bila to snov, ki smo jo spregledali. Ne, glifosat je ena izmed snovi, ki, ki je bila najbolj preučena in uh, kjer je potekalo veliko analiz. Ta zadnja študija je samo ena izmed mnogih. Gospa Konečna je rekla, da bi morali končno si pogledati glifosat in ga končno tudi prepovedati. Tako sem vsaj slišala. Ampak mislim, da to ni naša vloga, ni na nas, da prepovemo neko snov. Naša naloga je, da si ogledamo znanstvene dokaze, ki obstajajo in ravnamo tako, da bomo ohranili svojo kredibilnost tudi v prihodnosti. Torej, potrebujemo primerne študije in odločitve na podlagi dokazov. Ta ugovor pa nasprotuje tej zamisli. Poročilo ARC ne vključuje ocene tveganja. Ogledalo, ogledali so si samo kakšna je, kakšna je izpostavljenost tej snovi. Torej, to je del analize, ni pa to celotna analiza. Prav zato se mi zdi, da bi bilo napačno izkoristiti ta postopek, tega tako ali tako v bistvu ne moremo storiti, ampak če uporabimo ta ogovor, bomo samo znižali svojo kredibilnost. Zato tega ne bi smeli storiti. Thank you very much. Now... Najlepša hvala. Peter Liza, izvolite. Hvala. Tudi jaz bi opozoril na to, da imamo uh, tukaj Angelik Delaj, ki je pročevalka v senci. Prav zato bi ji dal besedo pred menoj za Jeles. Not. Ja, težava je, da nimamo seznama pročevalcev v senci in eh, zato pač eh, dajem besedo, kdor se javi. Izvolite. No, ja, hvala, gospod predsednik, hvala tudi Peter, da kljub temu, da ni seznama, sem poročeval kosenca skupino LS veliko, mm, je že delala kolegica pred menoj in moram reči, da se strinjam z vsem, kar je delala. Dejstvo je, da če želimo biti verodostojni, moramo počakati na zaključek vseh analiz in tudi na sklepe EFSE preden sprejmemo stališče, kot ga predlaga poročevalec. Kot vemo, so poročilo EFSE za nekaj mesecev eh, zdaj odložili ravno zato, da bi lahko upoštevali tudi mnenje Mednarodnega eh, centra za boj proti eh, raku, ki opredeljuje glifosat kot verjetno karcinogen. Tako da mislim, da je rešitev, ki jo Eh, predlaga eh, poročevalec v tem trenutku mm, ne najbolj verodostojna, tako da mislim, da bi to celo lahko bilo kontraproduktivno v tem trenutku, tako da v vsakem primeru ne moremo slediti predlogu poročevalca in bomo temu nasprotovali. Hvala. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Pac, izvolite. Najlepša hvala. Jaz eh, podpiram gospo konečno in ta ugovor po eni strani. Po drugi strani pa se lahko strinjam tudi z argumenti kolegice Girling. Razumem vaše argumente in se na nek način strinjam s tem. Že od leta 2012 poteka ta postopek in zato je prišlo do precejšnje zamude. Verjetno bi lahko izpodbijali to študijo IRC, ampak po drugi strani bi lahko razpravljali tudi o določenih nejasnih rezultatih Nemškega inštituta za ocenjevanje tveganj, ki je, od, ki je zadolženo za podaljšanje odobren za te snovi. Nihče ne ve, kdo je avtor poročila te inštitucije, nihče ne ve, kateri odbor je pristojen za to poročilo. Torej, veliko dokumentov, ki so povezani z glifosatom, je možno izpodbijati. Gospa Konečna je omenila kar nekaj razlogov, zakaj bi bilo to potrebno vseeno preprečiti in mislim, da obstaja kar nekaj razlogov, da bi odbor za okolje moral vplivati na degisante, da dejansko ne odobri teh eh, snovi. Od leta 2008 obstaja program, ki omogoča določena fitofarmacijska sredstva na trgu, kljub temu, da so bila da smo o tem že razpravljali in obstaja na stotine primerov pred sodiščem, s katerim bi lahko blokirali prodajo teh eh, pesticidov. Kot rečeno, smo podaljšali dovoljenje za glifosat leta 2012 in potem spet 2015 in na tak način industrija dobi nadaljno dovoljenje za prodajo teh pesticidov. Mislim, da moramo DGS-ant resnično pritisniti, zato da bodo prenehali prodajo, omogočati prodajo teh eh, nezakonitih izdelkov. In sam bom vsekakor podprl ta ugovor. Hvala. Gospod Precelj, izvolite. Najlepša hvala. Glifosat je rezultat med. Uh, fosforjevim trikloridom in formaldehidom. Za drugega vemo, da je kancerogen. In ta rezultat, ki nastane glifosat, je po vsej verjetnosti tudi kancerogen. Predvsem povzroča raka na dojkah, na koži in podobne oblike rakavih obolenj. Vpliva pa predvsem na encim, ki proizvaja estrogen. To pomeni, da vpliva na proizvodnjo hormonov v človeškem telesu. Sedaj govorimo o tem, ali je to dokazano ali ne, ampak eh, mislim, da bi na tem mestu morali razmisliti tudi o tem, da smo odgovorni za naše potrošnike, Namreč eh, preprečiti moramo visoka tveganja za uporabnike teh izdelkov. Tukaj govorimo o visokem tveganju za človekovo zdravje, pa tudi za še nerojene otroke in otroke, ki se dojijo. Namreč takšne snovi preidejo na otroka preko materinega mleka in zato škodijo njihovemu zdravju. Prav zato mislim, da takšnega tveganja, zaradi takšnega tveganja snovi ne bi smeli podaljšati še za pol leta. Če bi imeli več volje, bi lahko dokaze glede te snovi in raziskave glede te snovi tudi pospešili. Tukaj se ne strinjamo celoti s kolegico Gerling. Če piše, da je snov verjetno kancerogena, je to zame dovoljšnji razlog, da se odobritev zasnov prekine, prekliče. Če bomo preko raziskav videli, da to, ni, da to ne drži, potem lahko odobritev spet eh, dovolimo, ampak danes bi vseeno glasoval za ta ugovor. Hvala. Najlepša hvala, gospod Miller, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, ta resolucija je zamešala dve zadevi. Po eni strani pravno-tehnično vprašanje glede tega, ali je komisija presegla svoje pristojnosti, ko je predlagala, da bi podaljšali odobritev določenim fitofarmacevskim sredstvom. To je ena stvar. Druga stvar pa je vsebinsko vprašanje, ali so glifosat in, druga, in drugi pesticidi nevarni in zaradi tega jim ne bi smeli dati podaljšanja. Tukaj moramo razločiti ti dve zadevi. Prvič, komisija je ravnala pravno pravilno po eh, členu 17 uredbe o pesticidih iz leta 2009 ravna pravilno. In to šestmesečno podaljšanje dovoljen je potrebno zato, da se izvedejo znanstvene študije o teh fitofarmacevskih sredstvih potem, ko je imela ta snov desetletno dovoljenje, teh dodatnih šest mesecev res ni problematičnih. Evropska agencija za um, varnost hrane bo svojo, svoje poročilo pripravila konec oktobra. Mednarodna agencija za raziskovanje rakavih obolenj pa je svoje poročilo že pripravila komisija in države članice svojih poročil in raziskav ne bodo mogle zaključiti do konca letošnjega leta. Prav zato mislim, da bi bilo smiselno podaljšati doble, odobritev za te aktivne snovi za dodatno pol leta, tako da ne bomo prekinili eh, možnosti dajanja na trg teh snovi. Seveda pa moramo dodatno raziskati eh, tveganje za zdravje pri teh snoveh, ampak te znanstvene raziskave moramo prepustiti strokovnjakom. Še enkrat, teh dveh vprašanj ne bi smeli zamešati in prav zato sama ne bom podprla ugovora. Pa še nekaj glede tega, kar je povedal kolega, glede um, tega, da otroci preko maternega mleka dobijo glifosat in to je za njih tvegano. Sama no, ne poznam nobenega otroka, ki bi popil 3000 litrov mleka na dan. Najlepša hvala, gospod Ozling, izvolite. Hvala. Kolegica, jaz ne poznam takih otrok, to je res. Po drugi strani pa smo v Nemčiji videli raziskave, da je glifosat včasih prisoten v maternem mleku. In to, da smo vsi ogroženi zaradi te aktivne snovi, je dejstvo. Sedaj pa je samo vprašanje, kako to oceniti. V zadnjih letih je veliko ljudi dejalo, da te aktivne snovi, predvsem glifosat, niso tako nevarne, kot se zdi, ampak to ni prav. V Nemčiji imamo raz, zelo burno razpravo o študiji inštituta BFR, ampak eh, tukaj smo videli določene znanstvene ali manj znanstvene dokaze, ki so bili vključeni v poročilo naprimer eh, pisma bravcev, ki so bila objavljena v časopisih in podobno. Torej postopek pripravljanja tega poročila v inštitutu BFR je vprašljiv in to moramo razumeti. EFSA pa sedaj pripravlja dobro poročilo, tako vsaj upam in podpiram tiste, ki pravijo, da potrebujemo informacije Svetovne zdravstvene organizacije, da se lahko odločimo. Žal teh informacij zaenkrat še ni. Ampak tudi, če bo Svetovna zdravstvena organizacija dejala, da je glifosat morda kancerogen, to ne bo dovolj. Mi moramo to ugotoviti na evropski ravni in potem tudi sprejeti posledice. Če ugotovimo, da potrebujemo novo oceno tveganja, potem eh, je potrebno, oceno, potem je potrebno to oceno tudi upoštevati in glifosat prepovedati. Seveda me je zdi, da moramo počakati še dodatne pol leta, ampak to lahko sprejmem v primeru, da bodo potem ugotovili, da je potrebno opraviti ponovno oceno glifosata, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in potem, ko bodo ti objektivni podatki na voljo, bomo to snov prepovedali. Glifosat, kot se uporablja v kmetijstvu, ima tudi velik vpliv na biotsko raznolikost. Tudi tega ne smemo zanemariti. Torej, resnično še vedno upam, da bo ponovna ocena pripravljena dobro,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 čakati oziroma prelagati teh zadev. V nekaterih regijah v Evropi že uvajo prepovedi, naprimer v regiji Bolsana, kjer so absolutno prepovedali uporabo glifosata v javnih območjih. Prepovedali so tudi pre prodajo te snovi posameznikom. Na voljo imamo tudi podatke, ki sicer niso dovolj trdni in jih je moč zavrniti, ampak vseeno jasno kažejo na to, da je ta kemična snov nevarna, zato moramo o tem razmisliti. Vsaj razmisliti bi morali o tem, da začasno prekinemo izdajanje dovoljen. V Kaliforniji, naprimer, so sprožili razpravo o tem, da bi na etiketo napisali tudi verjetno kancerogena snov. Zato bi morali državljane ustrezno obvestiti o tem, kakšna je lahko morebitna škoda pri uporabi to vrstnih snovi, morda jih bomo s tem odvrnili od uporabe teh snovi. V Italiji so se povečali v zadnjih letih, naprimer se z nami prepovedan teh snovi, za katere smo izdajali dovoljenje 40 na 75. Mislim, da je nastopil čas, da se resno lotimo te tematike in da absolutno prepovemo uporabo glifosata. Najlepša hvala, gospa Donara. Eh, <clears throat> hvala lepa. Glifosat je nevarna snov in naš parlament bi moral prevzeti nadzor nad kontrolno funkcijo, ki jo izvaja komisija. V vodnih izjavah piše, da se ta snov uporablja tudi v herbicidih, tudi tistih, ki se uporabljajo za GSO-je. Ta snov je verjetno kancerogena, poleg tega je endokrini motilec. Sama sem soavtorica tega besedila in želim, da se omenite še dve zadevi. Rekli so mi, da nima smisla odvračati pozornosti od te snovi. Sama ničesa ne obžalujem, moj glavni cilj je bil, da poskrbim za skupno dobro, zato celoti podpiram ta predlog resolucije. Thank you very much. Now... Hvala. Peter Lize, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Navezal bi se na to, kar sta povedali uh, eh, gospod Gerling in uh, eh, Angelik Telaj. Na voljo so znanstvene izjave in znanstveni rezultati. Komisija pa bi rada preučila različne znanstvene rezultate ter pripravila celostno analizo. To se mi zdi smiselno. Dobro sem prisluhnil tudi gospodu Hojslingu, ki je nekako vključil tudi to. On je pripričan, da če bosta EFSA in komisija to dobro analizirali, da bo prišlo do prepovedi glifosata. Samo tem nisem prepričan, ampak dajmo na voljo evropskim inštitucijam in agencijam teh šest mesecev, da bodo opravili to oceno. Poročilo nemškega, eh, organiza, nemškega inštituta za ocenjevanje tveganja obstaja. Vem, kakšen je bil postopek pri pripravi. Nisem pa tako kritičen. Pri takšnih poročilih se analizira zelo veliko različnih mnen, različnih strokovnjakov, tudi mnenja in pisma bravcev v znanstvenih revijah. Ti, ta pisma bravcev pa niso podlaga za celo raziskavo, ampak samo majhen del, ki se stavlja celotno raziskavo. Ne zdi se mi, da to poročilo zmanjšuje pomen tvegan tega te aktivne snovi. Namreč priprav, v poročilu je tudi veliko ocen glede tega, kakšno je tveganje so. Torej, ko beremo to poročilo, ga ne smemo predstavljati kot poročilo, na katero je vplivala industrija. Po mojem, to ni primerno. Kar se tiče uporabe glifosata v kmetijstvu, Ja, to je široka razprava in o tem verjetno ne bomo uh, govorili sedaj. To se v treh mesecih ne bo zgodilo. Gospa Konečna si želi, da bi prišlo do prepovedi v naslednjih mesecih. Ampak dvomim, da bomo v naslednjih treh mesecih ustvarili v celoti ekološko kmetijstvo. Pa še vprašanje za Evropsko komisijo. Nemški inštitut za oceno tvegan ni znan potem, da bi pripravljal ocene, ki bi bile prenagljenje, da bi prenagljeno opozarjal na nevarnosti ali tveganja. In prav Nemški inštitut BFR je zapisal, da se glifosat ponavadi uporablja z drugimi sredstvi, tako imenovanimi POE talovamini. Oblasti so ugotovile, da glifosat sam po sebi ni problematičen, če se ga seveda primerno uporablja, ampak te dodatne pomožne snovi so problematične in bi jih bilo potrebno dati na negativno listo. Zanima me, ali je komisija že razmislila o tem, da bi to morda storili. Namreč takšno upozorilo je potrebno vzeti za res. Po mojem mnenju, te resolucije ne bi smeli podpreti danes, ampak o tej temi moramo resno razmisliti morda bi lahko povabili strokovnjake iz Svetovne zdravstvene organizacije, iz inštituta BFR in to skupaj preučili. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Azikam. Hvala, predsednik. Spoštovani kolegi. Že vse, odkar se uporablja glifosat, je zelo kontroverznost. No. Njegova uporaba temelji na oceni iz leta 2002, ta pa temelji na podlagi ocene, ki jo je opravil Monsanto in eh, industrija proizvajanja pesticidov. Razumem, da so nekateri kolegi kritični do raziskav Agencije za raziskavo rakavih obolenj, ampak enako moramo biti tudi kritični do raziskav, ki jih je opravila industrija pesticidov in industrija, ki jo financirajo podjetja kot je Monsanto. V tem času je bilo pripravljenih tudi veliko neodvisnih študij o glifosatu in te študije so si ogledale učinke glifosata na zdravje ljudi in na okolje. Veliko ljudi pozna študijo ARC, ampak po drugi strani tukaj ni vseh rezultatov, kljub temu, da večina študij pride na koncu do enakega rezultata, da je glikosat verjetno kancerogen. In s tem ne smemo ravnati lahkotno. Mislim, to je resno pomembna grožnja, če je glifosat verjetno rakotvoren raziskave v 18 državah članicah Evropske unije kažejo, da ima kar 44 odstotkov prebivalstva eh, ostanke glifosata v telesu. Preučili so tudi vodo in kar 25 odstotkov vodnih virov je imelo previsoko eh, vsebnost glifosata, ki je verjetno kancerogen. Mislim, da tega ne smemo prenašati še naprej. Torej, pomembno je, da parlament takoj pošlje čim bolj jasno sporočilo glede tega vprašanja. Nekateri člani so predlagali, da naj še malo počakamo in da glasujemo proti temu predlogu, ter damo komisiji še več časa. Komisija pa je že imela dovolj časa za to. Prav zato ne smemo poslati napačnega sporočila komisiji. Šest mesecev časa, da preučijo raziskave ARC in še več časa, da si pogledajo raziskavo Svetovne znanstvene organizacije. Mislim, da tukaj ne smemo pozabiti, da je bilo proizvedenih veliko kritičnih raziskav in EFSA je vedno pripravila dodatno raziskavo vedno več časa zapravljamo na tem področju in zanima me, koliko časa bomo še čakali. Pomembno je, da zaščitimo okolje za naše državljane. To bomo verjetno storili mi boljše kot industrija. Vse je to naša naloga v parlamentu. To, da si komisija želi več časa, ni sprejemljivo. Mislim, da moramo biti zelo jasni, da moramo upoštevati načelo previdnosti. Prav zato ne smemo omogočiti podaljšanja dovoljenja za glifosat. Zelo malo vemo o povezavi glifosata z drugimi kemikalijami, ki se uporabljajo. Prav zato je to zelo nevarno, saj lahko takšne mešanice kemikalij povzročajo težave. Glifosat se pogosto uporablja z kemikalijo DVID, ki je tudi um, motilec hormonov in uh, tudi verjetno kancerogen. Ta snov je bila uporabljena tudi v vietnamski vojni. In ko se ti dve aktivni snovi uporabljata skupaj kot uh, pesticidi pri gensko spremenjenih organizmih, je to lahko zelo problematično. O tem govorijo zdravniki, raziskovalci in drugi. Prav zato predlagam, da se prekliče dovoljenje tako za glifosat, kot tudi za DVID. Obje aktivni snovi bi bilo potrebno blokirati, tako da se jih ne sme več prodajati. Prav zato bi eh, opozorila komisijo, da naj zaščitijo okolje in zdravje naših državljanov. Hvala. Somer. Hvala, gospa Somer. Ja, dank. Also, ich gelernt, dass Najlepša hvala. Ja, pomislim, da je glifosat herbicid in ne pesticid. Ne vem pa točno, kako sta EFSA in Evropska komisija to opredelili. Pridružujem se tistim, ki predlagajo, da smo previdni tukaj. Mislim namreč, da je preuranjeno sprejeti resolucijo, kot je ta, ki je danes pred nami. Glifosat je eden izmed najpomembnejših herbicidov, ki obstajajo na trgu. Torej, določena snov je strupena glede na njeno količino vsi pesticidi in herbicidi so v majhnih količinah neškodljivi, to vemo vsi majhni vrtičkari. In sama zaupam Nemškemu inštitutu za oceno tvegan. To je pripravilo študijo, ki je skrbna in eh, podrobna. Inštitut pa se ne naslanja samo na svoje rezultate, ampak tudi na rezultate podobnih inštitutov v Avstraliji, ZDA v Braziliji. Tudi tam so ugotovili, da glifosat ni tako zelo nevaren, kot to želijo prikazati kolegice in kolegi danes. Mednarodna organizacija za raziskovanje raka je glifosat kategorizirala kot verjetno kancerogen. Ampak tukaj se nanašajo na preizkuse z živalmi. Vprašanje je, kakšne doze, kakšne količine glifosata so uporabili pri takšnih poizkusih in ali velja za ljudi enako kot za te testne živali. Torej, tukaj stvari niso v celoti jasne, namreč, če bi bilo to potrjeno, bi glifosat umestili v kategorijo kancerogenih snovi in ne verjetno kancerogenih. Prav zato se mi zdi pomembno, da počakamo na raziskavo, ki jo pripravlja EFSA. Glifosat se tudi ne uporablja v čisti obliki. Glifosat je samo dodatek v herbicidu. Torej, herbicid je sestavljen iz različnih snovi, izmed katerih je samo ena glifosat. Seveda ne bi rada rekla, da je neškodljiv, ampak kot že rečeno, glifosat je bil pogosto testiran. Obstaja veliko različnih rezultatov študij na to temo. In EFSA bo sedaj preučila vse rezultate in informacije, ki so na voljo, zato bi bilo smiselno, da to raziskavo počakamo in preverimo, kaj pravi. Namreč, če prepovemo glifosat, ga bodo nadomestili z drugimi snovmi, morda z snovmi, o katerih imamo manj informacij, ki so bila, bile manj raziskane. To se mi zdi veliko bolj nevarno in tvegano. Prav zato predlagam, da ustavimo konje in počakamo. Kot že rečeno, nihče se ne bo kopal v glifosatu, če ga uporabljamo v majhnih količinah in po strokovnih navodilih, tako kot naši kmetje to počnejo, potem je glifosat koristena snov. Res pa je, da je potrebno seveda počakati na rezultate EFSE če se bo tam izkazalo, da je glifosat nevarna snov, potem ga bo je potrebno takoj prepovedati. Ampak dajmo EFSI priložnost, da opravi to raziskavo. Mislim, da ni smiselno, da tukaj vzbujamo paniko med ljudmi. Počakajmo in premišljeno eh, ravnajmo. Zato bom zavrnila ta predlog. Srgeote. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ja, mislim, da danes že vrabčki čivkajo o glifosatu, vsi govorimo o tem in če si, če prisluhnem svojim kolegom danes, vidim, da obstajajo različne informacije. Prav zato bi omenil to, kar je pravkar že rekel gospod Lize. Dobro bi bilo, da bi organizirali srečanje o tem, da povabimo strokovnjake v naš odbor, ter ugotovimo, kaj je res, kateri podatki držijo vsi odgovorni v poslanskih skupinah lahko tukaj pomagajo. Če EFSA prosi za dodatno količino časa, če prosijo za podaljšanje svojega roka, zato da lahko pripravi dobro študijo, potem je to nekaj, kar lahko razumemo. Res pa je, da gre tukaj že za drugo podaljšanje roka, kar se tiče izdaje eh, dovoljen za to snov, to pa je morda malce neprijetno, malce moteče. Ne vem točno, kje je linija, do katere lahko še sprejmemo ta kompromis, ampak morda bi res v, eh, na sestanku koordinatorjev lahko pripravili nekakšen posvet o glifosatu, kjer bi skupaj javno razpravljali o tej snovi z strokovnjaki. Skupaj bi lahko na to govorili o posledicah uporabe glifosata in o tveganjih. Torej ne vem točno, kaj je prava pot. EFSA pripravlja študijo, Nemški inštitut za oceno tvegan pripravlja premišljene premišljena poročila, gotovo ni organizacija, ki bi po tebih pometla nevarnosti in prav zato mislim, da bi se lahko skupaj dogovorili za nekakšen kompromis, ki bi predstavljal vse. Na tak način bi tudi poslali bolj jasno sporočilo, bolj močno sporočilo. Ne vem, če je pametno, da samo tukaj glasujemo o tem, dobimo večino 60-40 in potem pošljemo šibko sporočilo. Prav zato bi se poročevalci v senci morda lahko sestali in tukaj dogovorili. Thank you very much, uh, Mr. Hvala lepa, gospod Florenc. Najlepša hvala. Kar se tiče moratorija za neonikotine, sem podpisal, namreč mislim, da gre za problematičnost nov pri glifosatu pa mislim, da se ta snov uporablja že od leta 1974. Na začetku je bila to potem čisto neproblematična snov, potem pa vseeno malce problematična in dobro je, da sedaj preučimo in dejansko ugotovimo, kaj je res. Prav zato mislim, da potrebujemo še šest mesecev. Sam uh, sem tudi aktiven v kmetovanju, v kmetijstvu in mislim, da šest mesecev ne bo dovolj. Uh, namreč prejeli bomo zelo veliko informacij in podatkov. Kolega Hojzling je že govoril o tem. In morda bomo na koncu prišli do dejstva, da je treba snov prepovedati. Tukaj govorimo o eni največjih um, podjetij za pesticide. Če bo Monsanto ugotovil, da želimo to snov prepovedati, bodo začeli z veliko kampanjo, da bi to prepričili. Torej, dobro se moramo pripraviti na to. Seveda poznam Nemški inštitut, ki je pripravil poročilo in tukaj bi omenil, da so fitofarmacevtska sredstva, ki smo jih prepovedali v zadnjih desetih letih, ta fitofarmacevtska sredstva so bila prej ocenjena strani istega inštituta kot eh, neproblematična. Torej, sedaj pa obstajajo novi rezultati, ki jih moramo preučiti in preveriti. Ampak eh, morda ne z napačnimi cili. Želimo vse pomembne podatke, vse znanstvene dokaze, da se lahko pravilno odločimo. Še en kratek komentar. Moja kmetija potrebuje 5 do 10 litrov takšnega fitofarmacevskega sredstva. Ampak sever, v severni Nemčiji potrebujejo 20 krat več enakega fitofarmacevskega sredstva. Mislim, da moramo preveriti, koliko kmetje uporabljajo. Namreč eh, hitro vidimo, da kmetje uporabljajo preveč in to je narobe. Najlepša hvala, gospa Kanbah. Najlepša hvala. Ja, slišali smo že veliko komentarjev. Vprašanje, ali je pesticid ali herbicid. Mislim, da je pesticid nadpomenka za herbicide, fungicide in insekticide. Torej, to, kar smo prej slišali, ni bilo napačno. Pa še to, kar ste omenili, da je vprašanje količine pomembno. Torej, če damo preveč tega herbicida, postane strup problem je v tem, da ne vemo, koliko glifosata se uporablja in koliko te snovi pride v človeško telo po različnih ovinkih. Kot že rečeno, je praksa uporabe zelo razli različna in raznolika, ni pa dovolj spremljanja, da bi lahko videli, koliko te snovi se nalaga v človeškem telesu v letih. Lahko bi, se, lahko bi podprla to, da podprla prepovemo glifosat. Namreč že samo zaradi načela previdnosti vemo, da je ta snov na način, kot se uporablja sedaj, tudi če uporabljamo eh, samo toliko, kot je navedeno na steklenički preveč. Mrs. Torres. Hvala lepa, gospod Torres. Problem je v tem, da bi bil ta herbicid nevaren za zdravje, čeprav je. Niti ne gre za to, da bi s to snovjo preplavljali rodna zemlišča, ampak težava je v tem, da z dovoljenje, ki jih izdajamo za to snov, dovoljenje za trženje, pravzaprav uničujemo naše male kmetije. Samo velike kmetije, pa tudi velika podjetja so zmožna, naprimer, gojiti potem polščine, ki so odporne na to snov in v veliki večini primerov gre za GSO-je. Tako kot vedno od zgore na vzdolj nalagamo pravila. Vprašanje pa je, ali so ljudje suvereni pri sprejemanju svojih prehrambenih odločitev. Kmetje so tisti, ki proizvajajo hrano, oni so tisti, ki skrbijo za visoko kakovostne pridelke namesto da bi povdarili to in tudi dali njihovemu delu veliko večjo socialno vrednost, počnemo ravno nasprotno. Ali smo torej na strani ljudi, ki vsak dan obdelujejo zemljo, ali smo na strani velikih multinacionalk in korporacij? Grazie. Hvala lepa. Predem nam besedo komisiji. Naj vas še na nekaj opomnim. To tematiko smo že obravnavali 25. junija na sestanku koordinatorjev. Takrat smo sprejeli odločitev, bom prebral zapisnik. Koordinatorji so se odločili, da bomo imeli izmenjavo mnen s komisijo EFSO in VHO-jem, takoj, ko bo EFSA pripravila svoje sklepe. Tu piše ko ampak ne vemo, kdaj bo tako. Upamo, da bodo dokončni zaključki teh študij predstavljeni novembra. Koordinatorji se bomo potem odločili, ali naj organiziramo poseben sestanek, kamor bomo povabili predstavnike EFSE, VHO-ja in tako naprej, zato da nam bodo eksplicitno pojasnili, do kakšnih študij so oziroma do kakšnih rezultatov so prišli v teh študijah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 izpostavila nekaj točk v tem predlogu resolucije, potem pa bom odgovorila tudi na posamezne pripombe, ki so se pojavile v razpravi. Naj najprej povdarim, da imamo zelo strok okvir, ko gre za uredbe o proizvodih za zaščito rastlin. Imamo najstrožjega pravzaprav na svetu. Postopki, ki se omenjajo v teh uredbah, so zelo strogi, so pa tudi zelo trdni in tudi kompleksni. Nimamo zgolj ene same evalvacije, evalvacija poteka v večjih fazah. Najprej prvo oceno opravijo države članice, potem se opravijo javna posvetovanja, tudi pregled strani drugih držav se opravi, na koncu pa še ESA objavi svoje sklepe. To je zgolj del, ki se nanaša na oceno tveganja. Potem pa tisti, ki upravljajo s tveganjem, upoštevajo priporočila EFSE in sprejmejo odločitve torej na strani upravljanja s tveganji. Ta pristop je zelo kompleksen, zato nam vzame veliko časa. Tu velja za več snovi, ki jih pokriva ta izvedbena uredba, ki razširja tudi obdobje odobritve. Danes smo se pogovarjali o glifosatu mi smo se strinjali, da potrebujemo podaljšanje tega obdobja, zato ker moramo upoštevati dodatne znanstvene dokaze in informacije. Ti znanstveni podatki so na voljo, mi smo EFSO prosili, da te znanstvene podatke prouči, to pa je privedlo do nadaljnih zamud pri postopku za glifosat. Upoštevati moramo tudi druge elemente, namreč v okviru javnih posvetovanj na ravni držav članic na samem začetku je bilo podanih ogromno pripomb Poleg tega je veliko študij pripravljenih na temo glifosata, zato smo res potrebovali več časa. Zelo pomembno je, da imamo na voljo dovolj časa, da opravimo dobro poglobljeno oceno snovi. Kakor smo lahko slišali, gre za zelo občutljivo zadevo, zato moramo biti tudi zelo previdni pri tej snovi. Želimo si svoje delo opraviti dobro. Zato, kot rečeno, moramo preveriti vse dokaze, ki obstajajo in te dokaze tudi ustrezno oceniti. Kar zadeva zakonodajo s področjo, po področju fitosanitarnih zadev, tam piše, da če do zamude pride zaradi razlogov, ki so izven nadzora vlagatelja, lahko komisija podaljša rok. In točno to se je zgodilo v našem primeru. Glede nadaljnih korakov naj potrdim, da pričakujemo sklepe EFSE, ti naj bi bili objavljeni nekje sredi novembra. Potem bomo ti sklepe analizirali. Razprava o teh sklepih bo potekala v stalnem odboru in sicer z vsemi tistimi, ki upravljajo s tveganji. Pripravili bomo tudi pregledno poročilo, sprejeli ukrep ki pa se razlikuje od tistega, ki ga danes obravnavamo. Ukrep se bo nanašal na to, ali bomo snov odobrili ali ne. Tako da naj še enkrat potrdim. V tem trenutku se ne pogovarjamo o tem, ali bomo snov odobrili ali ne. Res je, da smo podaljšali to obdobje, ampak več časa potrebujemo za to, da ustrezno in poglobljeno opravimo oceno. Končna odločitev bo sprejeta kasneje. Mi moramo počakati seveda tudi na sklepe EFSE. Do takrat pa bodo upravljavci s tveganjem imeli na voljo dovolj časa, da se o tem pogovorijo in tudi sprejme odločitev. Pričakujemo, da bo to trajalo nekaj časa, toliko časa potrebujejo upravljavci s tveganjem. Verjetno odločitev ne bo sprejeta do konca leta, temveč v začetku leta 2016. Zato smo tudi prosili za podaljšanje roka za izdajo odobritve. Lahko vam povem, da vse vaše pomisleke jemljemo resno, storili bomo vse za to, da bi vse te znanstvene razpoložljive dokaze upoštevali. Pregledali bomo tudi vse prejete pripombe, ker želimo sprejeti pametno odločitev. Naj odgovorim na vprašanje kolega Lizeja glede POE, teolamino, ta snov bo tudi predmet mnenja EFSE. Mi smo EFSE zaprosili, da pripravi mnenje v zvezi s to snovjo. Vem, da če se uporablja ta obe snovi, lahko pride do neželenih učinkov in odločitev EFSE v zvezi z EOE-jem pričakujemo istočasno kot odločitev o glifosatu, kar bo zelo kmalo. Upam, da sem s tem pojasnila trenutno stanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much for... Najlepša hvala za vsa ta dodatna pojasnila. preden vam predstavim časovnico, pa besedo dobi še gospa Konečna. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, kratka bom. Slišali smo mnenje komisije. Komisija pravi, da tu ne gre za šestmesečno obdobje, gre za podaljšanje, ki bi lahko trajalo tudi leta komisija od leta 2012 ni storila nič česar. Mi kot poslanci se seveda o tej tematiki pogovarjamo in imamo tudi pravico, da se o tem pogovarjamo, ker so nas za to izvolili. Sedaj pa komisija pravi, da obstaja možnost, da več let ne bo storila nič. Zato smo tudi predlagali ta dokument, ki ga imate trenutno pred seboj prosimo vas, da ta dokument podprete. Komisija je precej nedejavna, enako velja za EFSO in vse ostale akterje, ki so odgovorni za zdravje naših državljanov. Vsi ste omenjali tveganja, ta tveganja obstajajo, vsaj ko gre za glifosat zdravje ljudi, zdravje živali je ogroženo, ogroženo je okolje, ogrožena je biotska raznovrstnost. Se pravi, vsi vemo, da tveganje obstaja. Sicer razumem, da ste pod pritiskom zaradi lobistov, ampak vseeno se mi zdi, da se skrivate za vsemi temi študijami, ki jih omenjate. V zadnjem letu sem imela hude težave o pojasnjevati evropskim državljanom, kaj se dogaja. Namreč vsi vemo, da tveganje obstaja, nihče pa ne stori ni česar. Ali se sploh zavedate, kako bodo vse skupaj dojemali tisti, ki uporabljajo glifosat, tisti, ki nam ponujajo glifosat? ali bomo tiho, ali bomo pripravili dodatne študije, organizirali dodatne delavnice, ali bomo res zahtevali še več časa za to, da bi ocenili razmere. Mi nismo proti dodatnim razpravam ali sodelovanju z vsemi vami, želimo vsi, da bi organizirali tudi delavnice in seminarje, ampak danes, po treh letih, ko se ni zgodilo praktično nič, spet začenjamo znova, kot kaže ne želim si, da bi leta 2018 poslušali iste argumente, da ne bomo potem leta 2018 spet ugotavljali, da se ni zgodilo absolutno nič, zato ker niso bili izpeljani vsi postopki, ki bi si jih želeli izpeljati, ker zadev niso potrdila ne vem katere organizacije vse. Dejstvo je, da bodo državljani še vedno izpostavljeni tej snovi. Zato smo tudi, kot rečeno, pripravili ta dokument. Danes popovdne bomo o tem predlogu tudi glasovali. Sama si želim, da bi imeli poimensko glasovanje, zato da bodo državljani točno vedeli, kakšen je pristop posameznih poslancev do tega vprašanja. Sama nisem tako neodgovorna, da bi lahko čakala še nadaljna tri leta, da bi potem prišli do istega zaključka kot danes. To pa je, da je glifosat nevaren, da nas ogroža, da ogroža naše otroke, mi pa nismo sposobni storiti absolutno nič. Hvala lepa. Sedaj pa še časovnica in glasovanje v odboru NB bo danes popovdne. Če bo resolucija sprejeta, bomo na plenarnem zasedanju o tej glasovali v začetku oktobra. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen s komisijo, Evropskim centrom za preprečevanje in obladovanje bolezni ECDC ter Evropsko agencijo za varnost hrane o bakteriji Campylobacter. Kot veste, je to eden od večjih problemov, s katerim se v Evropi soočamo. Verjetno veste, da smo to točko dali na dnevni red zaradi zahtev posameznih političnih skupin. Najprej besedo predajam predstavnici ECDC. Morning. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan vsem. Hvala lepa, da ste uvrstili to pomembno točko na dnevni red. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da se o tem pogovorimo. Sama bom predstavila nekaj podatkov v zvezi s Campylobacter bakterijo. Najprej vam bom povedala par stvari o tej bakteriji. Kaj se zgodi, če se okužite s to bakterijo? Več kot 99 odstotkih primerov tega sploh ne boste opazili, ker ne boste imeli nobenih simptomov. Če boste dobili simptome, boste verjetno imeli vročino in drisko, ki trajata približno 2 do 5 dni, lahko celo do 10 dni. Običajno to vrstnih simptomov ni treba zdraviti. V večini primerov se popolnoma okreva brez kakršnih koli posledic. V redkih primerjih pa lahko pride do zapletov, naprimer reaktivni artritis se lahko pojavi, gre za vnetje sklepov. V še bolj omejenem številu primerov pa lahko bolniki dobijo Gilabare sindrom, Namreč bolniki lahko trpijo za paralizo in v redkih primerjih celo umrejo. Kakšne številke imamo na voljo? Morda ne vidite dovolj dobro teh številk na prosojnicah, ampak upam, da si boste lahko predstavitev kasneje ogledali. Od leta 2008 do 2014 se je število primerov okužb precej povečalo sicer države članice še potrjujejo podatke. Več kot 200 tisoč primerov letno naj bi bilo v Evropi. Gre za sezonsko okužbo, vrh doseže ponavadi julija in avgusta, torej poleti. Zelo malo informacij imamo na voljo v zvezi s hospitalizacijo nekje 13 odstotkov bolnikov je hospitaliziranih in od teh 13 jih je 43 odstotkov potem hospitaliziranih dlje časa, se pravi 20 tisoč letno. V letu 2013 je zaradi te okužbe umrlo 56 oseb. Na podlagi začetnih podatkov iz leta 2014 ugotavljamo, da se je število okužb povečalo za nekje 10 odstotkov, kar pomeni, da se problem ne zmanjšuje. Če si pogledamo starostne skupine, najbolj prizadeta starostna skupina so otroci, torej od nič do 4 let. Ali je to zaradi tega, ker jih najbolj prizadane ta okužba? ali pa je to morda zato, ker bodo starši v primeru, da ima otrok drisko, tega otroka odpeljali v bolnišnico oziroma na pregled k zdravniku. To povečanje, ki ga vidite v letu 2014, je po našem mnenju realno povečanje števila primerov. Ne gre za povečanje števila primerov zato, ker bi naprimer zdravniki to bolje beležili. Države članice morajo tudi obvezno poročati o pojavu teh primerov, še zlasti, ko gre za bolezni, ki povzročajo drisko. Vemo, da so naši podatki nepopolni glede tega, kaj je povzročilo to bolezen. Mi imamo na voljo podatke o vseh okužbah, 99 odstotkov primerov je asimptomatičnih, nič celih 83 infekcij na osebo na leto beležimo v Evropski uniji, ampak 99 odstotkov okuženih, kot sem rekla, nikoli spoh ne izvedo, da so okuženi. Od vseh teh oseb, ki se okužijo, to je 420 milijonov letno v Evropski uniji, je simptomskih okužb nekje 2 milijona 400 tisoč letno. Prosim vas, da se ne obešate na posamezne številke, zato ker vse je odvisno od posameznih ocen in od domnev ter študij, na podlagi katerih utemeljujete svoje dognanja. Pri simptomatičnih primerjih, naprimer, naj bi na podlagi evsenih podatkov bilo okuženih 9 milijonov oseb. Zdravstvena oskrba je za nas predvsej neznano področje, zelo malo primerov hospitalizacije je bilo, niti ne vemo, koliko oseb dejansko obišče zdravnika zaradi te okužbe. Tako da imamo res zelo malo informacij na voljo s tem v zvezi. Potem na vrhu piramide pa najdete primere, ki se prijavijo. To je 220 tisoč primerov letno, 38 tisoč 641 v letu 2014, kar pomeni, da je večje število primerov neprijavljenih. Predstavili bomo tudi odpornost te bakterije na antibiotike. na ciprofloxisin je ta bakterija najbolj odporna, najbolj pogosto pa Campylobacter jejuni in Campylobacter coli okužita naše bolnike. Vidite, kolikšna je stopnja odpornosti na antibiotike pri posameznikih in posameznih živalskih vrstah na ti dve bakteriji. Z modro kolono so označeni ljudje, potem piščanci z oranžno barvo in govedina z zeleno barvo. Odpornost na antibiotike je zaenkrat še precej nizka. Vidimo pa, da se trend povečuje, več kot 200 tisoč primerov prijavijo letno, kar je zgolj vrh tega, kar se dejansko dogaja. Ocenjujemo, da je primerov nekje 2,4 milijona letno. To so simptomatski primeri. Več kot 420 milijonov okužb je letno, če upoštevamo tudi asimptomatične infekcije. Več podrobnosti o tem, kako smo prišli do teh številk, pa vam lahko podam kasneje v delu vprašanje in odgovori. Na fluorokinolone je odpornost zelo visoka, naprimer to je antibiotik ciprofloxacin. Trenutno financiramo študijo, ki ocenjuje, naprimer, kakšna je povezava z odpornostjo teh bakterij v primeru, če uporabljate naprimer zdravila proti želočni kislini in tako naprej. Zaenkrat ugotavljamo, da ni vzročne povezave. Študija, ki jo trenutno financiramo, skuša razjasniti, ali obstaja ta vzročno-posledična povezava. Pri kampilobakterije in drugih zoonotskih boleznih pa tesno sodelujemo z EFSO. Če želimo biti uspešni pri nadzoru teh patogenov, nihče od nas tega ne more storiti sam, samo če bomo sodelovali, bomo uspešni. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam gospe Vini Messens, ki prihaja iz EFSE. On behalf of EFSA, I will be presenting on the occurrence of uh, Campylo... Hvala, spregovorila bi o prisotnosti Campylobacteria v eh, proizvodni verigi eh, piščancev, ki se ohranjajo za proizvodnjo mesa. Potem bomo povedali tudi povezavo kampilobakterja pri eh, rodlerih eh, in pojavnostjo pri človeku. Torej, kampilobakter se širi v eh, gastro, v prebavnem traktu živali, torej piščance v tem primeru brez kakršnih koli simptomov. Glede prisotnosti kampilobakterja pri piščancih naj se naslonim na dva vira. Najprej študija, temelj študije 2008, ki je pokazala, da je sedem od desetih vzorcev vključevalo kampilobakter. Celo tri četrtine in karkas je bilo kontaminiranih pri ugotavljanju vsevrstnih kampotobakterja pri zakolu. Ogromne razlike so med državami članicami in eh, dve tretjine eh, izodrednih bakterij se je pokazali kot kampotobakterije juni, tretjina pa kot koli. Drug eh, bolj svež vir informacij pa prihaja iz monitoringa EU za leto 2013. Rezultati so pokazali, da je 20 odstotkov, eh, eh, pravi 30 odstotkov svežega mesa izkazalo pozitiven rezultat na prisotnost kampilo bakterija, ampak eh, te rezultate moramo interpretirati dokaj previdno, ker niso bili uporabljeni homologirani testi. Torej, kako to lahko povežemo z človeškimi primeri? ravnanje z priprava in pa prehranjevanje z mesom lahko pomeni 230 odstotkov primerov pri človeku, 580 odstotkov primerov pa lahko pripišemo celotnemu, celotni populaciji piščancev, torej je vključno z prehrano in pa s kontaminiranjem okoljem, vključno z vodo. Drug pristop temelji na analizi izbruhov. Iz za katere poznamo vir. Leta 2013 je bilo 32 takšnih izbruhov in eh, meso teh piščancev je odpadlo na eh, ta primer. Pri Campylobacterium salmonelli smo ugotovili, da gre za dve bakteriji, ki so zelo, ki so zelo pomembni za javno zdravje. Pomembno je zagotoviti varnost prehrane, torej celovite ukrepe za varnost prehrane za pepninsko meso, vključno z ukrepi na kmetijskem gospodarstvu in ob zakolu. Prav tako je potrebno predvideti higijenske eh, ukrepe in uporabo ustreznih ciljev za boj proti širjenju kampilobakterja. Torej, za omejevanje eh, širjenja kampilobakterja v predelovalni eh, verigi pitancev je potrebno izvajati ukrepe tako na kmetijskem gospodarstvu kot v klavnici. Na kmetiji je ključno izvajati ukrepe varnostne ukrepe, biovarnostne ukrepe, da se prepreči kontaminacija jata, ampak to je zelo eh, težko izvati v praksi. Tudi muhe prenašajo kampirobakterin, zato je eh, uporaba zaščitnih mrež tudi koristna, ampak to je ukrep, ki ga je potrebno eh, izvati skupaj z biovarnostnimi ukrepi. Drugi potencialni ukrepi so nižanje starosti ob zakolu, piščancev, ki so se gojijo v zaprtih prostorih. Trenutno je 41 dni mejna eh, vrednost, predlagamo, da se to zniži na 28, prav tako pa predlagamo, da se razrečijo jate. To je ukrep, ki del jate odstrani še pred eh, koncem. dobe pitanja. V klavnici pa lahko seveda ukrepi bistveno vplivajo na človekovo zdravje in morebitni dodatni ukrepi so bodi si eh, kuhanje ali pa eh, radiacija mesa na industrijski ravni ali pa zamrznitev, kar kaže za 2 do 3 tedne. Prav tako je nižne koncentracije kampilobakterja v prebavnem traktu, kar ima tudi bistveni vpliv na prisotnost kampilobakterja v eh, klavnici. Drugo je tudi dekontaminacija z vročo vodo ali pa s kemičnimi esnomi, vendar trenutno za to ni pravne podlage v EU. EFSA razmišlja tudi o uporabi peroksikislin in eh, drugih snovi za dekontaminacijo karkas piščanca pitnicov. Ocenili smo tudi morebitne pristope za obvladovanje tvegan in sicer določanje ciljev v primarni pridelavi in pa implementacija mikrobioloških kriterijev v klavnici. Kot omenjeno prej, sedem od desetih vzorcev izkazuje pozitiven rezultat na prisotnost kampilobakterija in ocenjevali smo, kaj bi bil učinek na javno zdravje, če bi to število zmanjšali. Če bi največ 25 odstotkov vzorcev v vsake države članici izkazalo pozitiven rezultat, bi na ta način zmanjšali vpliv na javno zdravje na ravni EU za 500 odstotkov. Če bi to znižali na 5 odstotkov, bi to rezultiralo v 90 odstotkov znižanju tveganja za javno zdravje. Omeniti je potrebno, da so ti cilji nerealni za jate, ki imajo dostop do znanih površin. Tudi število kampilobakterjev na glavnih hm, eh, polovicah oziroma karkasah se zelo razlikujejo od države do države. Določitev mejnih vrednosti bi lahko uporabili kot mikrobiološki kriterij in eh, tu vam bom podala dva primera. Naprimer, če bi v vseh eh, šaržah, ki jih obravnavamo kot sveže meso, imeli manj kot tisoč kampilobakterij enot na gram, bi so več kot 50 odstotkov znižali pojavnost pri človeku. Ampak to bi pomenilo, da 50 odstotkov eh, šarš ne bi izpolnjevalo pogojev in ne bi mogli prodati kot sveže meso. Nadaljne zmanjšanje teh umetev na 500 eh, celic bi zmanjšalo pojavnost eh, za 90 odstotkov, ampak 45 odstotkov vseh šarš bi bilo neskladnih v takšnem primeru. Hvala lepa. hvala. No in še ne na zadnje, besedo dobi komisija, gospod eh, Van Dijk. Hvala, gospod predsednik in dobro jutro vsem. Torej, kot prvo, mi dovolite, da se zahvalim odboru za to, da je uvrstil to točko na dnevni red in da komisijo omogočite tudi, da poda svoje mnenje in eh, tudi mnenje o morebitnih nadaljnih korakih za obredovanje tega resnega tveganja kampilobakterja. Najprej naj povem, da tudi naš komisar meni, da gre za visoko prioritetno nalogo, to je že večkrat izpostavil eh, v pogovorih s številnimi poslanci v Evropskem parlamentu. Prva stvar, obe predstavitvi sta bili zelo jasni in eh, hvala EFSI in ECRC-ju eh, e za ta poročila o zoonozah, ki jasno kažejo, da imamo zdaj jasne dokaze o prisotnosti kampilobaktera pri človeku v hrani in človeku pri živalih. Rad bi se nastoril na dve mnenji, ki sta zelo pomembni. Prvo mnenje je že bilo omenjeno, to je mnenje povezano z spremembo inšpekcijskih postopkov za pretinsko meso, saj zdaj identificiramo kampilobakter in salmonelo kot glavni eh, vir tvegan pri človeški porabi svežega pretinskega mesa. Potem mnenje EFSA glede varnosti in učinkovitosti eh, uporabe eh, peroksikislin za dekontaminacijo mm, prtinskih karkas. To dvoje nam daje močno znanstveno podlago, ampak poleg tega je komisija prav tako želela upraviti analizo stroškov in koristi, da na ta način preučimo različne možne ukrepe za omejevanje pojavnosti kampilobakterija. Komisija je preučila vse te različne predlagane ukrepe v smislu učinka in pa predvsem v smislu ustreznega razmerja med eh, stroški in koristmi. Na podlagi podatkov iz eh, spremljanja, na podatki znanstvenih eh, dokazov, na podlagi mnen, ki jih je podala EFSA in tudi na podlagi analize stroškov in koristi, želi komisija sprožiti razpravo z državami članicami. Tudi danes imamo to razpravo, sočasno s tem sestankom tu, eh, in sicer gre za svežen treh ukrepov. Prvi predlog je, da se vzpostavi eh, procesne higijenske kriterije. Gre torej za kriterije, ki se določajo na ravni eh, klavnice, kar pomeni, da če to raven presežemo, če je na karkasi število kampilobakterjev previsoko, torej če presega mejno vrednost, mora eh, kravnica izvesti ustrezne korektivne ukrepe, torej čiščenje, zaustavitev proizvodnje in eh, ukrepanje na najpomembnejšem kraju za obladovanje kontaminacije. To je torej prvi ukrep, ki ga želimo predstaviti državam članicam in vsem deležnikom. Druga zadeva. Ti procesni higijenski kriteriji že obstajajo tudi za druge živalske vrste. S tem imamo nekaj izkušenj, najpomembnejša je seveda nadzor izvajanja tega, teh procesnih higijenskih kriterijev strani pristojnih organov. Torej, poleg vzpostavitve eh, kriterijev, določitve kriterijev, ki bo potrebno določiti po skupni razpravi, moramo zavezati pristojne organe, da vzorčijo, da preverjajo eh, skladnost s kriteriji, poleg tega pa morajo tudi preverjati, ali se kriteriji. Presegajo, skratka, če so vrednosti presežne, in eh, v tem primeru morajo pristojni organi tudi preveriti, ali zadevna klavnica izvede ustrezne korektivne ukrepe. No, še zadnja stvar, ki bi jo eh, radi vključili v ta svežen, je možna uporaba peroksikislin za dekontaminacijo karkas. To je zopet tisto, kar smo po analizi stroškov in koristi ugotovili, da je najbolj stroškovno učinkovita rešitev, ampak tega ne moremo razumeti kot eh, izoliran ukrep, temveč to le v kombinaciji z ostalimi. Namreč po vzpostavitvi protisnogenskih kriterijih, po okrepitvi nadzora nad izvajanjem teh protisnogenskih kriterijev, ki jasno, da eh, kažejo na, dajo dober pokazatelj higijenskih razmer v klavnicah in da potem v skrajnih primerjih dovolimo uporabo teh eh, peroksikislin na podlagi tudi pozitivnega mnenja EFSE glede varnosti in učinkovitosti te snovi. Če zaključim. Komisijo zelo skrbi tveganje, ki se tu pojavlja, podatki so zelo zgovorni, prišlo je celo do določenega povečanja pojavnosti, tako da je potrebno nujno ukrepati in zato se želimo pogovoriti z vami, pa tudi s članicami in pa ostalimi deležniki, eh, da se eh, živilci vključijo v izvajanje protizmogenskih kriterijev, eh, da se zagotovi višja stopnja nadzora strani pristojnih organov torej preverja skladnost z temi procesno higijenskimi kriteriji in dodatno orodje, potem bi bilo tudi dovolitev uporabe eh, peroksikislin za dekontaminacijo karkas in upamo, da bo ta svežen pripomogel k znižanju kampilobakterioza pri človeku v prihodnih letih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj lahko začnemo z razpravo. Besedo kot prvi oziroma kot prva dobi gospa Grostet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, mislim, da vse to, kar smo zdaj slišali, ostaja zelo zanimivo, obenem pa tudi zaskrbljujoče. In mislim, da to zelo lepo kaže na to, kako nujno je čim prej ukrepati. V dokumentu, ki smo ga prejeli vidimo jasno izkazano povezavo med bakterijo Campylobacter in pa odpornost eh, na neke, eh, nekatere eh, antibiotike, še posebej fluoronikolon. Tako da mislim, da je jasno, da to lahko vpliva na razpoložljivost mm, učinkovitih protimikrobnih sredstev za boj proti tovrstnim infekcijam pri človeku. To je nekaj, kar me zelo zanima, kajti to je povezano tudi spremembo nove uredbe o veterinarskih zdravilih, v katerih je eh, izpostavljeno tudi vprašanje eh, odpornosti eh, na antibiotike. In zato potrebujemo seznam kritičnih antibiotikov, ki so predvsem namenjeni oziroma izključno namenjeni humani medicini. In seveda, to pride na vrsto potem, ampak dejstvo je, da je pomembno, da vemo, ali gre za snovi, ki lahko pripomorejo k boju proti takšnim bakterijam, ali pa je treba določiti nekaj druga priporočila v to smer. Hvala lepa. Hvala. Gospod Sarto, hvala lepa, gospod predsednik. Ja, v teh predstavitvah mislim, da je bilo jasno, povedano, da je ta bakterija odgovorna za številna obolenja vsako leto. Najbolj pogosto gre za prehodna stanja, ki pa so vsekakor zelo neprijetna, ampak se čez par dni zadeva eh, zaključi. V nekaterih primerih pa je lahko zadeva izredno nevarna in lahko vodi celo v okvaro živčevja. 2,4 milijarde evrov naj bi znašala škoda eh, za Eh, gospodarstvo na letni ravni oziroma zdravstveni sistem na letni ravni in to torej je velik problem za zdravstveni sistem in tudi uh, upoštevati potrebno ekonomsko komponento. Torej kampilobakter v praktično 90 odstotkih vseh uh, eh, trdnih karkas izkazuje prisotnost uh, in uh, se še povečuje. Z zelo enostavnimi ukrepi bi lahko preprečili uh, prenos eh, teh bakterij in na ta način privrčevali na milijarde evrov. Komisijo sprašujem, ali eh, meni, da gre tu za pomankljivo zakonodajo ali pa neustrezno izvajanje obstoječih predpisov. Hvala lepa. Hvala. Gospa Gerling. Hvala. Ja, tudi jaz se strinjam za resnostjo kampirobakterije če ste kdaj skrbeli za koga, ki je, se je okužil eh, s to bakterijo, je zadeva kar huda. Moj tast je eh, že kar ostarev človek in takrat je bila zadeva res življensko nevarna, ko se mu je to zgodilo. Skratka, ko gre za protimikrobno odpornost, mislim, da eh, moramo storiti več, kajti jasni dokazi so o tem, da je prekomerna uporaba antibiotikov pogosto kriva za eh, gastroenterološke težave in lahko vodijo do eh, vseživljenjskih težav s prebavo. In prebava je vendarle temelj zdravja. In eh, to torej je nekaj, kar lahko dejansko vpliva na človekovo življenje vse do konca. Par vprašanj. Ne mi je bilo čisto jasno, ali trenutno zdaj imamo nek Eh, procesno higijenski kriterij ali ne. Kot razumem, ja, imamo zdaj neko novo priporočilo oziroma se pripravlja novo priporočilo, ampak zanima me, ali to zdaj nadomešča kaj obstoječega ali sploh ničesar nimamo. To mislim, da je v bistvu nekako v smer tega, kar je vprašala gospa Sarbu. Prav tako se sprašujem, zakaj, glede na tri zadeve, ki jih je komisija konkretno obravnavala, zakaj torej ne bi bolj podrobno preučili možnost eh, hitrega površinskega eh, hlajenja. Ali bi to tehnično pomenilo, da bi tudi produkt de facto potem zamrznili ali gre zgolj za boj proti kampilobakterju. Torej, tu gre za vprašanje definicije zamrznjene hrane. Če bi prišlo za bistveno eh, povečanje koristi za zdravje, bi morda lahko zadevo spremenili. Če bi uh, Eh, hitro zamrzovanje površine karkas piščancev lahko privede do 90-odstotnega zmanjšanja eh, možnosti kontaminacije, bi morda lahko zgolj spremenili definicijo zamrznega oziroma svežega mesa, namesto da to ovržemo samo zato, ker bi to povzročilo težave pri tej definiciji. Prav tako me zanima, zakaj ne razmišljate o delnem zmanjšanju populacije piščancev. Bila sem na nekaj eh, farmah in eh, kmetje pač imajo svoj praktičen pogled na stvari, ki ni vedno znanstveno podkovan, ampak menijo, da je vsaj delno zmanjšanje populacije odgovorno za veliko povečanje prisotnosti bakterije. Če je to zdaj neka praksa, ki je bilo potrebno spremeniti, potem bi to utegnil biti bistveno manj obsežen problem kot, eh, kot je. Uh, Hvala, gospa Konečna. Hvala lepa. Bom eh, zelo kratka. Eno vprašanje. Mislim, da je bila eh, večina zadev že izpostavljenih, ampak ko slišimo, da pacijenti oboleli za torej, okužbo s to bakterijo, v večini primerov zadevo prebolijo v 20 dneh, ampak obstajajo pa pogosto tudi dolgoročnejše posledice takšne okužbe in eh, tu me zanima, ali morda imate podatek, kakšna je pogostnost takšnih dolgoročnejših posledic in kako bi lahko državam članicam pomagali pri tem, da do tega sploh ne pride. To seveda je tudi vprašanje finančnih sredstev, ki so na voljo za to in v nekaterih državah bi utegnilo biti potrebno, da se izvajajo ukrepi, ki se do sedaj niso in zato je seveda pomembno, da se stori vse, kar je le mogoče, da do to vrstnih okužb sploh ne pride in posledično do teh dolgoročnih posledic. Gospod Stas, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil predstavnikom komisije za to predstavitev. Jasno je, da gre za zelo resno vprašanje. Svoje vprašanje naslavljena gospoda Van Dajka. Predstavili ste načrt nekako v treh korakih, ki vključuje higijenske ukrepe, nadzor strani pristojnih organov in eh, potem tudi vprašanja peroksi kislin oziroma vprašanja uporabe eh, teh kislin za dekontaminacijo krka s piščancov. No, to je razprava, ki mora biti vsebinsko podkovana. Države članice so od unije že zahtevali, da se odobri to vrstna možnost in sicer z ocetno kislino. In mislim, da je zdaj kar nekaj pritiska v smeri začetka sprožitve te razprave. Dejstvo je, da to nekaj, kar ima tudi pomemben vpliv na prostotrgovinski sporazum med EU in ZDA. Raziskave med potrošniki so nam reč pokazale tudi to, da potrošniki niso navdušeni nad to vrstno dekontaminacijo perutnine. Gospod Van Dijk je sicer podprl sprožitev te razprave in tudi EFSA je po podatkih analize stroškov in koristi ugotovila, da gre za ustrezen pristop, eh, ampak ne omenjate pa stališče potrošnikov, sploh ne. In to je tisto, kar mene skrbi. Zato zdaj sprašujem predstavnika komisije, ali nam lahko zagotovi, da sprožitev razprave o uporabi eh, peroksikislin za čiščenje oziroma dekontaminacijo perutnine poteka na zahtevo ZDA, ker je pač to njihov najbolj priljubljen oziroma razširjen ukrep. Hvala, gospod Peličini. Hvala lepa, gospod predsednik, čisto kratek bom. Torej, prisluhnili smo, da ECDC in EFSA eh, spremljata razširjenost kampelobakterja pri, človek, pri človeku in pri živalih in da sedaj, če ukrepi, s katerimi bi se lahko zmanjšalo tveganje eh, okužbe eh, in posledično protimikrobne odpornosti. Zanima me, ali obstaja za kakšnakoli alternativna metoda za eh, zdravljenje infekcije z kampilobakterjem eh, in sicer brez uporabe antibiotikov. Prav tako, po nekaterih študijah eh, naj bi tudi psi bili vir širjenja kampilobakterja. Ali obstajajo tudi kakšni podatki o prenosu bakterij z domačih živali in na človeka in kakšni so rezultati. Hvala, gospod Brnano. Hvala lepa. Naj spomnim, da je intenzivna predelava in pa industrijsko eh, klanje tisto, kar eh, še bolj povečuje izpostavljenost človeka kampilobakterja. Eh, naše potrošniške metode so nevarne in sprašujem se, koliko takšnih primerov še potrebujemo. Prav tako me zanima, ali komisija predeva kakšne dodatne kontrolne ukrepe za eh, proizvode eh, iz pertinskega mesa na evropskem trgu, ker tu obstaja velika nevarnost kontaminacije in zato se mi zdi ključnega pomena eh, preventiva. EFSA v enem svojih poročil eh, pravi, da so potrebni tudi ukrepi pred zakolom za zmanjševanje tvegen. Več vprašanj imamo. Kakšni so ti ukrepi? Ameriško ministrstvo za zdravje v poročilu Centra za preprečevanje eh, bolezni ugotavlja, da v klavnicah Eh, prihaja do prenosa bakterij iz prebavnega trakta na meso in zanima me, katere metode, eh, ki se uporabljajo v klavnicah, so tiste najbolj tvegane. Hvala lepa. Thank you very much. Now... Hvala. Gospa uh, eh, Skaldemoze. Hvala lepa. Ja, seveda se moramo hitro odzvati, hitro je potrebno ukrepati, mislim, da v to nihče ne dvomi. Ta okužba je izredno neprijetna, prav tako je zelo draga v smislu izpada proizvodnje, v smislu stroškov za zdravstveni sistem in prav tako to bistveno povečuje tveganje um, proti biotske odpornosti. Tako da mislim, da ne morem podpreti zamisli, da se kemično spira perutnina. Mislim, da moramo odpraviti temeljne razloge za to, da takšne okužene perutnine sploh ni v proizvodni verigi in da se jih odstranijo naprej, ne pa posledično kemično. Rečeno je bilo, da je veliko podatkov, ki pa niso harmonizirani in da moram zato previdno prebirati te podatke. Obenem pa komisija pravi, da imamo robustne zanesljive podatke. Ne vem, meni slika zdaj ni najbolj jasna. Tako da se mi zdi, da potrebujemo boljša pravila glede tega, kako države članice poročajo, da bomo imeli podatke, ki bodo bolj primerljivi. No in ko govorimo o uvoženi perutnini, v tem trenutku veliko govorimo o naši lastni proizvodni, veste pa je, da veliko perutnine uvozimo iz tujine. In zanima me, kakšno je stanje tam. komisija govori sicer o proizvodnji v Evropi, kako pa bomo zagotovili, da bo tudi meso, ki prihaja izven EU, ustrezne kakovosti. Hvala, gospod Ek. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da sem tudi sam osebno doživel veliko trpljenja v naši družini zaradi multirezistentnih eh, bakterij. Eh, moj oče mi je namreč eh, umrl zaradi to vrstne infekcije. No, s tem, ko s hrano, z mestnimi proizvodi, ki jih zaužijemo, vse čas hodimo v smer teh nevarnih bakterij, se sprašujem, ali morda ne bi bil najboljši način, kako reči ta problem, ta, da preprosto zmanjšamo gostoto jad, torej populacije pri pridelovalcih. Kajti dejstvo je, da je intenzivna proizvodnja tista, ki zahteva uporabo antibiotikov in problem se je pojavil tam in verjetno bi bilo najbolj enostavno storiti to, da eh, jate zopet znižamo na neko spremljivo raven in to bi bil verjetno najbolj enostaven način, kako se boriti proti tej težavi. Hvala. Hvala. Predem dam besedo ponovno komisiji in ECDC-ju, e FC in potem komisiji mi dovolite, da tudi sam dodam vprašanje. Glede na podatke, ki smo jih slišali, je zadeva celokupno gledano dokaj zaskrbljujoče. In to pomeni, da potrebujemo tudi celovito strategijo, ki je namenjena eh, zmanjšanju, znižanju stopnje okuženosti z bakterijo, bodi si v eh, fazi predelave, bodi si v fazi eh, klanja. Vse z namenom, da se koliko se le da eh, zniža, če že odpravi prisotnost bakterij v končnih proizvodih, ki se prodajajo potrošnikom. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali menite, da bi tudi v eh, fazi razreza lahko uporabili inovativne oblike pakiranja? da bi na ta način odkrili eh, lahko nek, eh, neko okolje, ki bi bilo eh, škodljivo za kampilobakter eh, in da bi na ta način zmanjšali okužnost in da bi tudi na ta način izboljšali kakovost proizvodov, ki jih kupujejo končni potrošniki. Zdaj pa še odgovor naprej ECDC, potem EFSA, potem komisija. Izvolite. Hvala, hvala lepa tudi za vsa vprašanja. Moram reči, da se mi zdi, da je več vprašanj bilo zastavljenih komisiji in kolegom iz EFSE, ampak vendarle bi se odvarjala na to, kar je dejala gospa Konečna glede pogostnosti komplikacij, zapletov torej pri okužbi. No, preučili smo literaturo in potem smo prišli do zaključka, da je prihaja do artritičnega unetja sklepov pri eh, nekaj odstotkih eh, pacijentov. Več, ko seveda je okužb, več je tak, tudi takšnih zapletov. Večina pacijentov z unetjem sklepov vse pozdravi. To lahko traja tudi do pol leta, ampak vendarle. Kar zadeva uh, sindrom MBR, to je še bolj redko, res torej še bolj redek zaplet, nič cele 9 odstotka, torej res uh, redek pojav. Primeri, ki dejansko izkazujejo prisotnost tega uh, sindroma, so v 17 odstotkih eh, blažje oblike, 83 pa so hujše oblike. Od teh 83 odstotkov pa morda je celo 4 odstotke smrtnih primerov, 17 do 31 odstotkov pa ima potem eh, za posledico trajno invalidnost, ostali pa ozdravijo. Torej 65 do 80 odstotkov, ki zbolijo za tem sindromom kot posledica infekcije z kampilobakterjem, se eh, uspešno ozdravi. Kar zadeva protimikrobno odpornost, velika večina primerov okužbe s kampilobakterjem sploh ne zahteva zdravljenja, ampak v redkih primerjih ta bakterija lahko preide iz prebavnega trakta v krvni obtok in takrat pa potrebujete antibiotike in če ste na te eh, antibiotike odporni, potem se zadeve izredno zapletejo. Thank you very much. Now. Najlepša hvala. Evsa, izvolite. Yes, thank you, chair. I... Hvala, gospod predsednik. Ja, kar se tiče virov, je zelo pomembno, da imamo dovolj podatkov na voljo. Glede hišnih ljubljenčkov tukaj še nismo dovolj raziskali, kako se, kako se lahko eh, kampilobakterioza prenaša iz hišnih ljubljenčkov na ljudi. Tukaj nimamo samo kampilobakterije iz uh, piščančnega mesa, ampak tudi iz uh, govedine in svinine. Razlog, zakaj prihaja do več primerov okužb preko perutnine, pa je zaradi postopka klanja perutnine. Ta postopek eh, namreč omogoča več kontaminacije. In ko pride do kontaminacije preko karkasa, lahko bakterija Campylobacter preživi tudi v hladilnicah do trgovine. In tukaj je situacija zelo drugačna v primerjavi z rdečim mesom, ki se procesira drugače v klavnici. Kar se tiče harmonizacije podatkov, tega nisem umestila na predstavitev, zato ker eh, smo videli, da je ta del zelo dobro harmoniziran, da smo vzeli vzorce v vseh državah članicah na enak način vzorčenja z enakim načinom analize. Pri spremljanju podatkov pa je situacija drugačna. Preverila sem tudi podatke v istem letu, kot eh, je bil vzet harmoniziran vzorec, torej leta 2008 in tudi takrat je odstotek kontaminiranega mesa okrog 30 odstotkov. Torej, pomembno je preveriti, kako je potekalo vzorčenje. Dodala bi še to, da je pri spremljanju podatkov pomembno pregledati, katera država članica je poslala svoje podatke. Namreč obstajajo velike razlike med državami članicami. Ena država, naprimer, pošlje zelo veliko podatkov, druga pa manj in potem, če naredimo povprečni vzorec, ne gre za vzorec, ki je reprezentativen za celotno Evropsko unijo. Hvala. Sedaj pa še komisija. Um, Najlepša hvala. Ja, morda ne bom po vrsti odgovarjal, ampak naj začnem z naslednjim. Svežen, ki se ga predlaga glede dekontaminacije in kriterijev pri, eh, pri proizvodni, jasno kaže na to, kakšen je pristop komisije, ko govorimo o kontaminaciji. Namreč kontaminacija ne more, dekontaminacija ne more nadomestiti higijene. Dobro pa je, da imamo tudi to možnost in da omogočimo uporabo določenih kislin. To je vse del svežnja, v katerem pa bo veliko podarka tudi na higijeni. Torej, nič ne more nadomestiti higijene in to je zelo jasno zapisano v naših dokumentih. Naj pojasnim. Pri um, perutnini že imamo krit, higijenske kriterije glede salmonele in teh ne bomo nadomestili, ampak poleg tega želimo dodati še kriterije za kampilobakter. Tako bi lahko nadzorovali to tveganje. Res pa je, da se obe bakteriji obnašata zelo drugače. Komisija predlaga, da imamo torej usporedne kriterije in da ne nadomestimo enih kriterijev z drugimi vprašanje je bilo, ali gre za slabo zakonodajo ali slabo izvajanje zakonodaje. No, mislim, da smo imeli v zadnjih letih veliko dejavnosti v državah članicah, tako strani pristojnih organov, kot tudi industrije. Oboji so poskušali izboljšati situacijo. Ampak na podlagi podatkov vidimo, da se situacija ne izboljšuje, prav zato je komisija sprejela ta novi pristop glede harmoniziranih ukrepov po vsej Evropske uniji, ki bi izboljšali situacijo in znižali tveganje kampilobakterijam. Slišali smo tudi komentar glede hitrega hlajenja. Ogledali smo si ta postopek in še potekajo trenutno raziskave o tem postopku. Ta postopek se vse pogosteje uporablja v industriji in odprtih, odprte glave moramo pristopiti k raziskavam glede tega postopka, saj bi vsak ukrep, ki lahko zmanjša tveganje, bilo potrebno sprejeti v splošna navodila. V mnenju EFSE je omenjeno tudi, kako bi lahko omejili razširjanje kampilobakterija pri ujatah, tako da bi zmanjšali število jate. Ampak vse, vsi ptiči ne rastejo enako hitro in ta delna depopulacija, da odstranimo ptiče, ki so že primerni za klanje, nekateri tisti, ki še niso odrasli, pa še ostanejo ujati, tega ne moremo spremeniti iz enega dneva na drugega, torej iz danes na jutri. Ampak moramo razmisliti o tem in ta uh, delna depopulacija je vsekakor način, kako se razširja kampilobakter in to deležniki tudi vedo. Prav zato iščejo možne rešitve, da bi omejili to kontaminacijo. Pa še vprašanje, ki se je navezovalo na protimikrobno odpornost. Ja, jasno je, da je to visoka prioriteta za komisijo. Imamo akcijski načrt in različne ukrepe, ki že potekajo na tem področju. Trenutno smo začeli z pripravo ocene akcijskega načrta in rezultati bodo na voljo ob koncu tega leta ali v začetku naslednjega. Tukaj imamo tudi sklic na um, veterinarska zdravila, znižanje kampilobakterioze bo znižalo tudi potrebo po eh, uporabi antibiotikov, to je vsekakor res. In tudi na tak način lahko nadaljujemo naš eh, boj, ki je v skladu z akcijskim načrtom, torej primerna uporaba teh sredstev. Če bomo znižali število pojavnosti kampilobakterioze bomo potrebovali manj antibiotikov za te živali. Pa še zadnje vprašanje predsednika, ki je povezano z embalažo. To je ena izmed možnosti, ki jih omenja komisija. V naših razpravah za deležniki smo tudi o tem razmišljali in če bodo na voljo informacije o možnih rešitvah, si jih bomo seveda podrobno ogledali. Res pa je, da bo to del postopka, ki ga bomo začeli sedaj, da bomo razpravljali tudi o različnih načinih pakiranja z državami članicami, z potrošniki, z zainteresiranimi stranmi in tako naprej. Torej, z potrošniki se bomo pogovorili o vseh ukrepih, ki jih predvidevamo. Hvala. Najlepša hvala. Bart, izvolim. Najlepša hvala. Ja, imam eh, še neko vprašanje. Namreč gospoda Vandajka sem specifično vprašal, kakšni so možni vplivi ZDA na potrditev peroksi kislin in na to nisem dobil odgovora. Gospod Vandajka, ali ste se poskušali izogniti temu vprašanju? Torej, ali obstajajo vplivi ali ne? To me zelo zanima in prosim za odgovor. Raziskave potrošniških organizacij kažejo na to, da imajo potrošniki velike pomisleke glede tega, kako bi perutnino dekontaminirali na tak način. Ali lahko torej odgovorite? Ja, vsekakor se nisem izogibal temu vprašanju. Torej, Ne, tukaj gre za ločeno zadevo, ki si jo bomo tudi ogledali ločeno. V mnenju EFSE o e, perotnini in o kampilobakteriju smo si ogledali tudi različne možnosti, ki so povezane z e, našo analizo. Nekatere možnosti so dobre, pa niso žal na voljo. In prav zato je IFSA pripravila dobro mnenje glede dekontaminacije in uporabe peroksikislin pri perutnini. To namreč zniža stroške in eh, po tem pozitivnem mnenju smo to uvedli kot eno izmed, enega izmed možnih ukrepov. Hvala. Okay. Thank you very much. Prav, najlepša hvala vsem skupaj. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu gre za izmenjavo mnen s komisijo o poročilu glede obvezne navedbe države izvora ali kraja porekla za šest vrst hrane, vrst živil. Gre za vprašanje, o katerem smo že pogosto govorili v našem odboru in danes smo v naš odbor povabili komisijo, da pojasni svoje stališče in možen predlog. Besedo bi takoj dal gospodu Ladislavu Miko, eh, namestnemu direktorju DG Sante. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, lep pozdrav vsem. Uredba o informacijah za potrošnike je razširila kategorije za informacije o izvoru eh, To je sedaj potrebno tudi za govedino, svinino, očetino, jagnetino in porotnino. Sedaj pa imamo tudi pripravljeno poročilo za obvezno navajanje eh, države izvora pri drugih živilih. Za meso smo to eh, potrdili decembra 2013, maja letos pa je komisija potrdila še druga dva poročila prvo poročilo zadeva druge vrste mesa, naprimer divjačino, zajčje meso in podobno. Drugo poročilo pa govori o mleku in mlečnih izdelkih. Glavne izsledke bo podal kolega iz eh, GD Agri. Kar se tiče nepredelano hrano, kot je riž in proizvode za samo eno sestavino, kot je naprimer Eh, sladkor, ter sestavine, ki predstavljajo več kot 50 odstotkov živila, kot, naprimer, kot je naprimer paradižnik v paradižnikovi omaki. Torej, to so tri kategorije, ki smo si jih ogledali. Potrošniki želijo informacije za vse te info, vrste živil, ki smo jih vključili v poročilo, kljub temu, da je interes tukaj nižji kot pri mesu ali mlečnih izdelkih. Tukaj imamo različne scenarije, ki smo jih preverili in potrošniki so si želeli predvsem informacije, ki bi jih navedli na ravni držav članic. Veriga dobave za te tri kategorije živil, ki sem jih omenil, kažejo na to, da je izvor sestavin pogosto zelo različen predvsem zato, da bi zagotovili nizke cene in istočasno kakovost končnega izdelka. Obvezno navajanje izvora države na ravni EU ali na ravni države je zelo zahtevno v veliko različnih eh, živilskih sektorjih. Zaradi česa bi se povišali stroški živil, kar bi vplivalo na potrošnike. Obstajajo tudi pomisleki glede fragmentacije notranjega trga, do katerega bi prišlo, če bi bilo potrebno obvezno navajati izvor uh, živila za te skupine živil, to pa bi vplivalo tudi na konkurenčnost našega živilskega sektorja. Prostovoljno navajanje izvora države za te kategorije živil bi je torej najprimernejša rešitev. Na tak način lahko potrošniki izberejo živila iz določene regije, če si to želijo, po drugi strani pa ne nalagamo dodatnih bremen in stroškov proizvajalcem in ti stroški bi bili posledično prenešeni na potrošnike. Tako, sedaj pa dajem besedo kolegu iz uh, eh, GDAGRI. Najlepša hvala. Tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Z veseljem bom predstavil ta dv ti dve poročili vašemu odboru. GD Sante in GD Agri sodelujemo pri dveh različnih aspektih enakega vprašanja. Tudi komisarji predstavljajo izsledke svetu za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekal junija. S kolegi iz GD Agri smo se posvetovali o izsledkih, do katerih smo prišli v poročilu. Naše poročilo, poročilo Agri, se osredotoča na mleko, mleko kot sestavino v mlečnih izdelkih ter meso razen govedine, svinine, očetine, jagnetine in trtnine. Poročilo je prišlo do enakih izsledkov, kot jih je pravkar predstavil kolega iz GD Sante. Potrošniki lahko trenutno izberejo mleko ali meso iz določene regije, saj lahko proizvajalci teh izdelkov prostovoljno navedejo, odkot je meso ali mleko, mleko prišlo. To je primerna možnost, ki ne nalaga dodatnih premen industriji ali proizvajalcem. Navajanje izvora bi dodalo veliko upravno breme večini proizvajalcev, kot je zapisano tudi v poročilu. Naj podam še nekaj dodatnih izsledkov iz poročila. Potrošniki si želijo izvedeti poreklo in izvor izdelka. Potrošniki pogosto izražajo svojo željo, da želijo čim bolj celostne informacije o izdelkih, ki jih uporabljajo. Po drugi strani pa je pripravljenost potrošnikov, da plačajo za te dodatne informacije, relativno nizka. Obvezno navajanje porekla bi bilo dovolj, če bi se eh, navajalo na ravni države članice po mnenju potrošnikov. Obvezno navajanje porekla za mleko bi bilo neenako v različnih državah članicah. To je pomemben sledek poročila. Predvsem proizvajalci, ki se nahajajo v obmejnih regijah ali pa v regijah, kjer samozadostnost za proizvodnjo mleka ni na voljo, torej kjer se uvaža veliko mleka iz drugih regij, bi bili torej v težavah. Pri mleku kot sestavini v mlečnih izdelkih bi bilo tudi lahko problematično, če se navaja obvezno poreklo. To bi imelo finančne posledice in bi bilo veliko breme za predvsem procesirane izdelke. Kar se tiče manjših skupin mesa, tudi tukaj bi nastali zvišani stroški zaradi označevanja porekla. Torej, obvezno navajanje porekla bi povišalo stroške, ki bi se verjetno preneslo na potrošnike. Poleg tega bi to prevedlo do segmentacije in regionalizacije ter nacionalizacije notranjega trga. Mednarodno trgovanje za živili pa bi tudi trpelo zaradi nižje konkurenčnosti naših izdelkov. Prostovoljno označevanje porekla je torej najbolj primerna rešitev za to vprašanje. Potrošniki imajo tako možnost, da izberejo živilske izdelke iz določenega porekla, če si tako želijo. Po drugi strani pa proizvajalcem in predelovalcem ne nalagamo dodatnega bremena. kar je pomembno tudi za potrošnike v trenutni gospodarski situaciji. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Gospa Zomer, izvolite. Äh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisiji za ti dve poročili. V končni fazi ste pokazali to, kar smo tudi pričakovali, v našem delu na uredbi za informacije o živilih smo to tudi predvideli. Ampak parlament je dal nalogo komisiji, da pripravi poročilo za mleko, mleko kot sestavino v mlečnih izdelkah, druge, mlečne, druge vrste mesa, kot te, ki so že navedene, ter nepredelano hrano in podobne proizvode. Torej, Komisijo smo prosili, da preverijo, ali je to sploh mogoče in izvedljivo. In mene rezultati ne presenečajo. Jasno je, da na področju proizvodnje mleka prav mejne regije v Evropski uniji prihajajo, kupujejo mleko iz obeh regij na obeh stranih meje. To je smiselno in potem bi lahko prihajalo do težav pri označevanju. Včasih se celo zgodi, da takšna, takšno podjetje navede mleko iz treh različnih držav. In kaj koristi potrošniku, če potem na tetrapaku navedejo tri države? Pri predelanih eh, živilih bi bilo to še težje in breme ne bi bilo smiselno. Vprašanje pa je vedno tudi, kaj, kaj je z potrošnikom. potrošnik je nekakšna črna skrinjica. To zadeva vse nas, tudi jaz sem potrošnica, seveda. Potrošniki pogosto govorijo, kaj vse si želijo, kaj bi radi, če jih vprašamo, ali si želite tudi to. Seveda potrošniki rečejo, ja, ja, vse to si želimo, ampak potem pride vprašanje, ali so pripravljeni to tudi plačati. Ja, tu pa potem niso več tako navdušeni. Seveda imamo v različnih državah članicah različne potrošnike. Ne smemo izenačiti francoskih, italijanskih potrošnikov z nemškimi in drugimi. Torej, seveda obstaja določen interes za označene izdelke, ampak v nekaterih državah, naprimer v Nemčiji, to potrošnikom ni tako zelo pomembno. Tukaj imamo tudi nekakšen priokus protekcionizma. O tem smo že razpravljali tudi pri uredbi o informacijah pri živilih. Namreč ta zamisel, da želi nekdo prodajati ali kupovati samo domače izdelke in nekako izključiti izdelke iz drugih evropskih držav, to je uh, nekaj, kar se včasih dogaja v državah članicah, ni pa skladno z notranjim trgom in pravili notranjega trga. Poleg tega to poveča težave pri spremljanju, pri nadzoru, uh, Namreč težko je slediti vsem tem sestavinam in jih preverjati. Mislim, da vsi želimo čim boljšo in bolj učinkovito zakonodajo, pa tudi konkurenčnost naših živilskih eh, proizvajalcev. To bi znižalo njihovo konkurenčnost, namreč njihova živila bi bila na to dražja in bi bilo težko prodajati izven EU. Torej predlagam, da tukaj ohranimo sistem prostovoljnega označevanja porekla živil. Podjetje, ki, pri, ki prodaja živila, kupuje svoje sestavine po celem svetu. Namreč proizvajalci pogledajo, kje so te sestavine na voljo najceneje, v najboljši kvaliteti, kje so trenutno na voljo in tako naprej. Torej, jagode v vaši jagodni marmeladi so lahko vsak teden iz druge države. Tukaj ni enotno. In če sedaj navajamo vsak teden drugo državo, bi bilo to rahlo nesmiselno. Lahko zapišemo, ali so iz EU ali ne, ampak ne vem, ali to potrošnike res zanima. Poleg tega pa se stroški za prodajo zelo povišajo, če bomo vsak teden spreminjali etiketo za kozarec mrmelade, naprimer. S komisijo se torej več ali manj strinjam, ima pa še vedno eno vprašanje. Zanima me, zanimajo me vrste mesa, ki prej niso bile um, v okviru zakonodaje za obvezno navajanje porekla. Sedaj imamo obvezno navajanje porekla za pogoste vrste mesa, kjer moramo zapisati tudi, kje je bila žival vzrejena in kje je zaklana. Zakaj komisija misli, da bi bilo tako nemogoče, tega tudi v poročilu nisem zasledila, da bi navedli izvor eh, drugih vrst mesa, to se mi zdi bolj relevantno. Morda bi lahko tam navedli vsaj eno, eden, en izvor. Tu se mi zdi rahlo nenavadno, zakaj ene vrste mesa moramo označiti, druge pa ne. Jaz bi rada vedela, odkot prihaja zajče meso, če pride iz Kitajske ali iz Evropske unije. Torej, razen teh vprašanj o označevanju porekla mesa, Razen tega se strinjam z poročilom komisije in sem to tudi pričakovala. Kar se tiče mesa, tukaj pa bi bila bolj previdna, namreč mislim tudi, da bi bilo relativno preprosto navesti izvor in poreklo za manjše vrste mesa, tiste, ki nimajo velikega tržnega deleža. Torej, prosim, če mi lahko to še enkrat pojasnite. Thank you very much and now Ms. Kadenbach. Najlepša hvala, gospa Kadenbach, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to poročilo. Ja, zdi se mi, da si včasih sami sebi nasprotujete na nek način. Pri nekaterih vrstah mesa se navaja poreklo, zato ker imamo interes, kljub temu, da to ne ustreza notranjemu trgu, pri drugih vrstah mesa pa je to vse v redu. Torej, če sledim pojasnilu gospe Zomer, potem se mi zdi tukaj problematično prostovoljno označevanje. Namreč, če dovolimo prostovoljno označevanje izdelkov, ali ni to največja grožnja za um, notranji trg, ali ne bomo pridobili nekakšno um, prioritiziranje zaradi tega označevanja porekla. Namreč tukaj vedno slišimo ta izraz, da govorimo o protekcionizmu. Tukaj smo v odboru za okolje in že pred leti smo si zadali nalogo eh, varstva za podnebje, varstva okolja in podnebja. Mislim, da bi potrošnik moral vedeti, kako svojim nakupom vpliva na podnebje. In prav zato, prav zaradi tega me zanima, kakšno razdaljo so morali prevoziti, da so mi ta izdelek prinesli v trgovino. Že samo zato je dobro, da navedemo poreklo. Druga stvar pa je to, da v Evropski uniji veliko financ eh, namenimo kmetijstvu in kohezijski politiki. Prav zato želimo spodbujati zaposlitve v vseh regijah Evropske unije. Torej, tukaj imamo enega izmed instrumentov, s katerim lahko sami kot potrošniki vplivamo na to, da ohranjamo zaposlitev v določenih regijah. Torej, s svojo zavedno odločitvijo pri nakupu spodbujam neko regijo. To ni nujno regija, kjer živim in zato protekcionizem. Ne, mogoče se sama odločim, da želim spodbujati neko drugo regijo v Evropi. Torej, ne razumem, zakaj tako ustrajate, da želite vedeti, odkot vaše zajčje meso, pri drugih živilih pa vas to ne zanima. Tega ne razumem. Thank you very much, uh, Miss. Najlepša hvala, gospa Gerling, izvolite. Um, yes, I'm, I'm rather... Hvala. Malo sem razočarana zaradi teh dveh poročil strani komisije. Namreč o tem smo razpravljali že veliko krat in mislim, da smo se ustavili nekje na pol poti, kar se tiče obveznega označevanja razumem omejitve tukaj, kar se tiče konkurenčnosti, to, kar je omenila kolegica Zomer. Ampak, kot pravi gospa Kadenbach, že tako in tako zahtevamo navedbo porekla pri olivnem olju, pri zelenjavi, sadju in tako naprej. Zakaj tega ne bi imeli pri mleku in mesu? Edini argument tukaj je to, da nočemo dodajati stroškov za kmetijski sektor, ker se bodo ti stroški prenesli na potrošnike in to je res. Ne strinjam pa se, da potrošniki ne želijo označb glede porekla njihovih živil. Raziskava v Združenem kraljestvu je pokazala, da več kot 80 odstotkov ljudi želi vedeti, odkot prihaja njihovo mleko. Večina pa jih tudi želi vedeti, odkot prihajajo njihovi mlečni izdelki. ljudje želijo podpreti lokalne kmete in ko kupijo nek izdelek, želijo vedeti, da je to res izdelek, ki ga želijo. Namreč v Združenem kraljestvu smo imeli kar nekaj težav, celo skandalov pri um, označevanju predelanega mesa. Naprimer slanina, ki je imela evropske zastave na embalaži, Zgledala je, kot da je prišla iz Združenega kraljestva, v bistvu pa je prišla iz Danske. Zato, ker ni zahteve, da bi na to embalažo zapisali, odkot prihaja ta izdelek, so ljudje zmedeni. Torej, ne želimo, da ljudje ne bi kupovali izdelkov iz drugih držav ali izven Evropske unije. Želimo jim samo dati informacije, tako da se lahko sami odločijo razumem, da je to dražje, da dvigne stroške in morda ne bi smeli govorili o procesirani hrani, ampak rahlo procesirana hrana, kot je naprimer sir, slanina in tako naprej, vse to bi moralo biti označeno. Naprimer v Združenem kraljestvu imamo sir, ki je izdelan iz mleka, ki prihaja iz Anglije in Irske. In to je v redu, to vam lahko napišemo na embalažo. Zdi pa se mi žal, da tukaj ne obravnavamo niti rahlo predelanih živil, predvsem v mlečnem sektorju. Vsi se strinjamo, da želimo sledljivost glede naših živilskih izdelkov. Torej, ko kupite klobaso, želite vedeti, odkot je prišlo meso za to klobaso. In podjetje, ki jo je izdelalo, to gotovo ve, to ni težko in ni težko označiti posamezno serijo klobas. Torej, to ni mogoče, označevanje je možno in v bistvu sem razočarana, da se je komisija odločila samo na podlagi stroškov. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod eh, Bas, izvolite. Dat ik het eh, heel erg eens ben met eh, wat mevrouw Kadenbach. Ja, v celoti se strinjam s tem, kar je povedala gospa Kadebah in sedaj gospa Grlin. Strinjam se z njuno analizo. Stvari, ki jih je predstavila komisija, niso nujno logične in smiselne označevanje izvora bi moralo biti obvezno v primeru, da si uh, potrošniki tega želijo. To je povedala tudi gospa Gerling. Za mesne izdelke to velja, enako za mlečne izdelke, mleko in tako naprej. Analiza komisije tukaj je sicer zanimiva, po drugi strani pa ne govori o pozitivnih aspektih označevanja porekla. Komisija ocenjuje stroške, ki se bodo prenesli na potrošnika, previsoko, po mojem mnenju, predvsem za mleko in mlečne izdelke. Če si ogledamo dokumente, ki so podlaga za to poročilo, tam piše, da so stroški za označevanje porekla nizki do srednje visoki. Vpliv teh stroškov na majhne in srednje, majhne in srednje velika podjetja pa je zelo nizek. Torej, glede na to podlago in glede na komentarje gospe Girling, namreč, da 84 odstotkov evropskih potrošnikov želi informacije o izvoru in poreklu mleka ter mlečnih izdelkov. Glede na vse to, prosim komisijo, da ponovno premislijo o tem, ali je prostovoljno označevanje res najboljša izbira. ali pa bi morda lahko izbrali drug pristop, vsekakor bi bilo dobro izbrati tudi poročila o različnih izdelkih, naprimer tudi mlečnih izdelkih. Ponovil bi torej, kar sta povedali kolegici pred menoj. Hvala. Konečna. Hvala lepa, gospod Konečna. Ja, už tako. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bom zelo kratka. Ne strinjam se s tem, kar je povedala komisija. Pregledno označevanje države izvora bi verjetno državljanom dokazala, da je tudi v našem interesu, da jih redno obveščamo. Stroški, o katerih govorite, so pretirani, po mojem mnenju, še posebej, ko govorite o zaščiti MSP-jev, po mojem mnenju tu ne gre za posameznike, ki bi želeli kupovati posamezne surovine iz različnih držav. Mislim, da bi s tem svojim predlogom lahko naredili MSP-je bolj konkurenčne. Ena stvar pa je vendarle bila znanstveno dokazana. Na Češkem je kemični inštitut v Pragi ugotovil, da tretjina proizvodov, ki se prodajajo na Češkem, vsebuje različne snovi oziroma da so ti proizvodi sestavljeni iz drugačnih sestavin kot identični proizvodi, ki se prodajajo v Nemčiji. naprimer tisti, ki živijo v vzhodni Nemčiji, pravzaprav kupujejo proizvode, kjer najdemo tudi predvsej kemičnih odpadnih snovi in nič ne moremo storiti proti temu. Tako da številni akterji prodajajo prehrambene proizvode, ki jih potrošniki spoh ne bi kupovali, če bi se zavedali, kaj vse ti proizvodi vsebujajo. Pomembno je, da potrošniki vedo, da so ti proizvodi pravzaprav toksični. Evropske inštitucije s tem v zvezi niso storile nič. Če želite, da okrepimo zaupanje v evropske institucije, bi morali poskrbeti tudi za boljše obveščanje državljanov, poskrbeti bi morali za večjo preglednost, zlasti, ko gre za navajanje države izvora oziroma kraja porekla. Samo na tak način bomo lahko ponovno okrepili zaupanje državljanov v evropske inštitucije. Državljani bi morali imeti možnost uživati proizvode, ki so kakovostni. Dejstvo pa je, da uživajo nekakovostne proizvode, zato imajo tudi predvsej negativen odnos glede evropskih institucij in njihove zmogljivosti, da stvari izboljšajo. Hvala lepa, gospa Grostet. Hvala lepa tudi sama. Se nikakor ne strinjam s predlogom komisije. Sama sem predvsej skeptična, zlasti ko gre za priporočila. Strinjam se s temi zadnjimi pripombami. Dejstvo je, da bi potrošniki morali imeti večje zaupanje v proizvode, ki jih uživajo, več informacij bi morali posredovati. Potrebovali bi označbe, kjer bi pisalo, da nek proizvod prihaja iz Evropske unije ali pa izven Evropske unije. Ampak za potrošnike to ni dovolj. Potrošnik ne zaupa, če mu posredujemo tako nejasne informacije. Po drugi strani govorite o stroških. Seveda vsaka obveznost seboj prinaša stroške. Ampak, če bodo te obveznosti postale splošne, se bodo tudi stroški znižali. Kar pomeni, da se bo zmanjšal tudi problem, ki ste ga prej omenili, namreč, da bomo zaradi tega imeli nižjo konkurenčnost. Zadevo, ki jo obravnavate, morate gledati tudi z drugega zornega kota. Označevanje porekla je lahko tudi koristna za proizvajalce. Če za primer navedem ruski embargo, ko smo se odločali s tem v zvezi, smo v moji regiji, kjer proizvajajo oziroma pridelujejo veliko jabolk in hrušk, nastala velika panika, zato ker vseh teh ton sadja ne bodo mogli več izvažati v Rusijo. In Združenje potrošnikov je samo pripravilo sporočilo, v katerem so potrošnike obvestili, da je nujno, da kupujajo jaboka in hruške iz svoje regije, zato da bi pomagali kmetom, ki so se znašli v težavah. Tako da je imel potrošnik iz, možnost izbire glede na izvor porekla. Drugi primer je med. Veliko medu se prodaja v trgovinah in ogromno tega medu proizvedajo na kitajskem in tisto, kar prodajajo kot med, sploh niso nabrale čebele. Zato moramo res potrošnike bolje obveščati, zato da bodo potrošniki vedeli, da je med proizvedel čebelar v tej ali oni regiji v državi, kodar prihaja potrošnik ali pa v regiji iz druge države. Pomembno je, da se na etikete vse to navede ker bo s tem potrošnik imel tudi večje zaupanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Pedičini. Hvala, predsednik. Z veliko mero zanimanja poslušam to razpravo. Tudi sam bi rad prispeval k razpravi. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Gerling. No, pravzaprav strinjam se s tem, kar so povedali praktično vsi. Več preglednosti potrebujemo, potrošnike je treba bolje obveščati dati jim moramo informacije, ne, zato da se bodo bolj zavestno odločali. Potem pa so tu problemi, s katerimi se soočajo kmetije in podjetja. Ti akterji ne morejo tekom faze proizvodnje kar tako spreminjati označ, zato ker naprimer prihajajo sestavine iz drugih držav kot običajno lahko se seveda spreminjajo tudi kalorične vrednosti, če se proizvodi delajo iz različnih sestavin. 80 odstotkov evropskih državljanov naj bi si želelo imeti te informacije, kar pomeni, da imajo naša podjetja težave. Zato mora Evropska unija posredovati in mora na nek način subvencionirati to vrstno označevanje. Sicer bodo državljani plačali označevanje v obliki višjih davkov oziroma cen. Zato bi Evropska unija morala dati podjetjem subvencije, da bodo lahko podjetja na oznake navajala vse te informacije. Zanima me komisija, kako usklajujete posamezne politike. Mi si res prizadevamo najti rešitve, kako to se upada s pogajanji o TTIP-u, kaj je z deregulacijo se vam zdi, da obstaja tveganje, da se bo te tip zlorabljal strani ameriških akterjev, zato da bi pravzaprav uničili standarde, ki jih imamo. Se vam ne zdi, da je ta razprava nekoliko sterilna in nepotrebna, če bomo potem zaradi te tipa z enim zamahom uničili vse? Hvala. Hvala lepa, gospa Miljor. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ich habe im Sommer mehrere. Ähm Najlepša hvala. Ja, Poleti sem obiskala več eh, živilskih podjetij v moji regiji in ugotovila sem, da zelo različno reagirajo na vprašanje glede tega, ali naj navajajo poreklo ali ne. Podjetja, ki uporabljajo regionalne sestavine, so zelo zainteresirana za to, da bi navajali poreklo. Če govorite o tem, da je na prvem mestu zaupanje potrošnikov, potem moramo biti kritični do tega poročila komisije. Mislim, da so kolegi že navedli veli, večino pomembnih vprašanj, predvsem tudi, kar zadeva pro, protekcionizem. Kolegica Kadenbach je tukaj veliko povedala na to temo in s tem se celote strinjam. Vedno se moramo vprašati, kako je z dvigom stroškov. To je seveda problematično za potrošnike. Nemci vedno zelo natančno preverijo, koliko kaj stane, kateri stroški so upravičeni in kateri ne. Ampak vseeno, vprašanje za komisijo. Če govorite o tem, da naj omogočimo prosto voljno uh, eh, navajanje porekla, to bo povzročilo enake stroške. Ampak stroški bodo samo za nekatere. Če želimo torej eh, pravično konkurenčnost, potem moramo te stroške za vse. Torej, to me zanima od komisije. Hvala. Misa Juzo. Gospa Juzo. Hvala lepa, predsednik. Tokrat se ne pogovarjamo prvič o tej zadevi, niti ne zadnjič. Obvezno označevanje živelja za sadje, med, potem ribe, olčno olje, meso in tako naprej. Sama se strinjam s komisijo, predvsem z vidika praktičnosti, namreč stroški. V vsakem primeru se bodo stroški povečali, ne glede na to, da se bodo pri posameznih proizvodih morda znižali, ampak te stroške bodo na koncu nosili potrošniki. Potem so tu še prehrambene goljufije. Prehrambenih goljufij ne bomo preprečili z označevanjem porekla ali izvora, tako kot je bilo to naprimer pri konjskem mesu. Tam enostavno ni šlo za izpolnjevanje pravil. Varnost hrane prav tako ne bomo uspeli povečati z obveznim označevanjem vseh teh proizvodov. Pomembno je, da ni prehrambenih goljufi, da poskrbimo za varno hrano, in da se znižajo stroški. Morda bi lahko prišlo celo do nacionalizacije dobavne verige, tega se morate zavedati. Govorite o obveznem označevanju, ampak potrošnike in proizvajalce seveda to zanima zaradi tega, ker vse skupaj prinaša prednosti. V Španiji lahko naprimer kupite posamezne proizvode in v posameznih primerih je proizvod, ki prihaja iz naprimer Galicije, 8krat do 10krat dražji kot tisti, ki prihaja iz Čila, pa ne se gre za jabolko ali karkoli drugega in potrošniki so pripravljeni to plačati. Pomembno je, da posredujemo ustrezne informacije, vsi si želimo vedeti vse o proizvodih. Tako da, kot rečeno, za me je pomembno, da prihajajo proizvodi v Evropsko unijo, ki upoštevajo naše prehrambene standarde, pa je vseeno, ali so to evropski proizvodi ali proizvodi izven Evropske unije. Dobrobit živali je pomembna, potem je tu še uporaba pesticidov in tako naprej. Skratka, spoštovati je treba našo zakonodajo na tem področju. Se pa strinjam s predlogom, ki ga je podala komisija. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Preden dam besedo nazaj komisiji, da se odzove, bom še sam zastavil vprašanje. V razpravi smo videli, da so stališča znotraj parlamenta precej raznolika. Tudi v tem odboru nekateri sprejemajo predlog komisije, drugi menijo, da so zahteve potrošnikov upravičene in da bi bilo smiselno preveriti sisteme označevanja, se pravi, ali ne bi na oznakah vendarle navedli več informacij v zvezi z izvorom in poreklom. Komisija. Se vam ne zdi, da bi bilo bolj enostavno opraviti to vrstno značevanje za večji nabor proizvodov, tudi za predelane proizvode. Pomembno je, da potrošniki vedo, odkot prihaja nek proizvod, čeprav bo za podjetje zelo težko zagotoviti sledljivost. Mislim, da bo to povzročilo tudi precej više stroške sprehoda z enega tipa označevanja na drug tip označevanja. Tudi kolegica Zomar je preomenila študijo, namreč ali bi morali označiti tudi tiste proizvode, kjer se sestavine, naprimer, spreminjajo. Kaj je v pomarančnem soku? 100 odstotni sok. 7 do 8 svetovnih akterjev obstaja na tem področju, morda 2 do 3 v Evropi. Ne vem, če je to res tako kompleksno še kupujem. Pomarančni sok je vseeno ali prihaja iz Evrope, Kitajske ali kje, od kje druge. Podjetja imajo skoraj da vedno istega dobavitelja sestavin, ne se preminjajo teh dobaviteljev tako, da jim ni treba zamenjati več označ pletno. Zato me zanima komisija, ali menite, da obstajajo tudi drugi proizvodi, pri katerih bi stroški, ki se omenjajo v študiji kot visoki stroški, ki bodo nosili potrošniki, pravzaprav stroški, ki niti niso tako zelo visoki. Ko gre naprimer za posamezne sveže proizvode, meso in tako naprej, ali res potrebujejo potrošniki takšne informacije, pri drugih vrstah proizvodov pa ne. Ne moremo reči kmetom, da obstajajo kmetje iz prve lige in kmetje iz druge lige. Hvala. Najlepša hvala. Bomo odgovarjali v istem vrstnem redu, kot smo se oglasili na začetku. Najprej bomo govorili o splošnem vprašanju označevanja. Sam bom potem komentiral del, za katerega sem sam odgovoren, kolega pa bo povedal kaj več v zvezi z mesom, mlekom in mlečnimi izdelki. Pravzaprav smo slišali vsa mogoča mnenja s tem v zvezi. Sam se bom lotil vprašanj, ki ste jih izpostavili, ko smo govorili o primerjavi med prostovoljnim in obveznim označevanjem z vidika konkurenčne prednosti, kot je rekla gospa Kadenbach. Je najpomembnejša razlika v tem, da pri prostovoljnem označevanju samo tisti, ki imajo konkurenčno prednost in ki izpolnjujejo pravila, ki jih določajo uredbe, to lahko storijo. Drugi tega niso prisiljeni storiti, čeprav bo to imelo morda negativen vpliv na samo strukturo. Zelo pomembno je to vedeti, namreč večkrat ste omenili v razpravi, kakšne so prednosti označevanja. Ko se naprimer obvezno značevanja na nek način poveže tudi z zahtevo potrošnikov po večjem številu informacij. Ali to lahko dosežemo s pravili, ki trenutno veljajo za prostovoljno označevanje? Potrošniki bodo lahko naprimer izbirali proizvode, ki imajo ustrezne oznake in ne tisti, ki jih nimajo, pač skladno s svojimi željami potem je to vprašanje, ali naj obvezno označujemo tiste proizvode, ki so pomembni. Ne vem, kaj je potem z obveznim označevanjem in povečevanjem cen, potem prekinitvijo dobavnih in proizvodnih verik. Ta podjetja ne bi imela nobene druge možnosti, kot da obvezno označujejo in zaradi tega bi nosila više stroške. Zato smo se odločili za prostovoljno označevanje. Nekatere države članice so pripravile nacionalna pravila z področja označevanja, kar uredba to dopušča. V Franciji, v srednjeevropskih državah in v nekaterih drugih državah to obstaja. Piše namreč, da se takšni sistemi lahko vzpostavijo pod pogojem, da obstaja dokaz med kakovostjo proizvoda in označbo izvora oziroma porekla in da potrošniki dajo tem označbam velik pomen. Upoštevati je treba tudi načelo sorazmernosti. Podobnim situacijam smo bili priča tudi v preteklosti. Na kratko še par besed o tem, kar je povedala gospa Gerling glede škandalov. Naprimer, ko se danska šunka označuje za britansko zastavo. Tu gre za problem za izvajanjem. Mi moramo izvajati obstoječo zakonodajo. Trenutno veljavna uredba očitno ni bila spoštovana v tem primeru. Uredba namreč jasno navaja, da označevanje z sliko ali čimarkoli drugim ne sme biti zavajajoče. Če naprimer takšna označba povezuje proizvod z neko državo, potem mora biti jasno napisano, v kateri državi je bilo to proizvedeno. Če je proizvod označen z britansko zastavo, to pomeni, da je proizvod pridelan v Britaniji. Če je označen z britansko zastavo in je bil predelan na danskem, je pa to goljofija. Zato moramo vložiti veliko truda v samo izvajanje. Omenili ste tudi sledljivost večkrat. Naj povem, da je sledljivost instrument, ki upravi celotnemu sistemu omogoča, da skozi celotno prehrambeno verigo spremlja problem, odkrije vir in problem reši. Sledljivost ni instrument, ki bi bil namenjen obveščanju potrošnika. Imamo splošna pravila za vse proizvode, potem pa še specifična pravila, ki veljajo za meso in se nanašajo na sledljivost. Sistem mislim, da uspešno deluje. Škandal s konjskim mesom je bil primer uspešnega delovanja pravil sledljivosti. Na koncu nam je vendarle uspelo najti izvor problema. Potem obvezno označevanje jabolk in hrušk in meda, omenili ste ruski embargo. Pri teh proizvodih že velja obvezno označevanje porekla. To se tudi v Evropi že izvaja. strinjam se tudi s tem, kar so povedali posamezni predstavniki industrije, ampak vseeno ne moramo trditi, da bo prostovoljno označevanje prineslo enake stroške kot obvezno označevanje. Samo v primerih, kjer bodo podjetja to želela. Z obveznim označevanjem bomo tudi podjetja, ki tega ne želijo početi ali pa si tega ne morejo privoščiti, prisilili, da proizvode označujejo pri teh podjetjih, bo prišlo do višjih stroškov. Tisti, ki že izvajo prostovoljno označevanje, pa zaradi obveznega označevanja višjih stroškov ne bodo imeli. Potem pa še, kaj se dogaja z proizvodi, kjer je prisotna samo ena sestavina, omenili ste pomarančni sok ali pa tudi jagode, mleko, sir. Pomembno je, da se zavedate kot prvo. Čeprav se zdi, da se dobavitelj ne spreminja, se to lahko zgodi in pomaranče so naprimer zelo dober primer tega. Ko smo lani imeli težavo, ker so bili citrusi okuženi z bakterijo, je sredi sezone prišlo do težav in takoj smo mogli, morali dobavitelja zamenjati, sicer bi prišlo do zastoja v industrijskem procesu. Obstajajo naprimer tudi različne dobavne verige, kjer proizvajalec dobiva proizvode vem, iz Južne Afrike, iz Argentine, odvisno od sezone. In potem združujejo sestavine, naprimer za pomarančni sok, iz različnih virov, odvisno od razmer v posamezni državi, odkuda prihaja dobavitelj. Zadeve pa se lahko spreminjajo tedensko ali pa letno. Čeprav se zdi na prvi pogled, vse skupaj predvsej enostavno, to ne drži. Pri označevanju bi to pomenilo, da bodo morali opraviti segregacijo in tako naprej, to pa bo dvignilo tudi stroške. To se omenja tudi v našem poročilu. Upam, da sem odgovoril na vse, sedaj pa bo kolega povedal kaj več o mleku in mesu. Še nekaj minut imamo, če se strinjate, gospod predsednik. odbor bi rad opomnil, da je poročilo, ki smo ga pripravili, utemeljeno na dveh študijah, ki so jih za nas pripravili zunani strokovnjaki. Mi smo naredili neke vrste povzetek ugotovitev. zunanih strokovnjakov. se pravi, to poročilo ni rezultat dela uradnikov komisije. Na podlagi te razprave ugotavljam, da bomo morali meje premakniti še nekoliko dlje. Preglednost v prehrambeni verigi je ključnega pomena tudi z vidika zaupanja. Če bo več zaupanja bodo potrošniki tudi kupovali naše proizvode. Čim več moramo pridobiti iz tega procesa, meje bi morali pomakniti čim dlje. Kolega je že omenil področja, kjer velja obvezno označevanje izvora oziroma porekla. Vse skupaj se je zgodovinsko razvijalo. Najprej smo začeli s proizvodi, pri katerih je bilo relativno enostavno in hitro priti do zaključka sadje in zelenjava je primeren zgled. Če pa se pomaknemo naprej, naprimer z vidika procesa predelave, potem se stvari zapletejo. Če si pogledate sektor govedine, kdo je naprimer pital živino, kdo je potem zaklal to žival. Naprimer, pri proizvodnji mesa bi naprimer, lahko imeli kar tri različne oznake porekla oziroma izvora. Če pa si pogledate mlečni sektor, boste ugotovili, da je situacija tam najbolj kompleksna, ker vse načeloma temelji na surovem mleku, ampak surovo mleko se lahko tudi prevaža na precej dolgih razdaljah. Zadeve bi se zapletle za tiste, ki bi se naprimer odločili za obvezno označevanje izvora. In tu se soočamo s klasično dilemo. Če bo označevanje obvezno, potem morajo označevanje izvajati vsi. Veliko je bo potem reklo, da ja, to enostavno ni sorazmerno, glede na dodano vrednost, ki jo bo na koncu vsega skupaj imel potrošnik kot končni člen v verigi. Tako da moramo pretehtati, kako daleč si želimo iti. Ta razprava je jasno pokazala to dilemo. Vsi si želimo, da bi imeli preglednost za potrošnike, tudi mi smo potrošniki vendar moramo preveriti tudi pridružene stroške, še posebej v mlečnem sektorju moramo upoštevati več različnih vidikov, ki se upadajo. Naprimer, če si pogledate regijo Francija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, pet držav članic sodeluje v proizvodnji mleka na nek način, tako da bo praktično nemogoče pri proizvodnji sira opredeliti, odkot je prišlo surovo mleko. Združeno kraljestvo ima manjše težave s tem v zvezi, zato ker me izgolj na Irsko in lahko to ustrezno rešuje. Veliko držav pa je tudi v sredini Evrope, kjer prihaja do čezmejnega trgovanja za mlekom nekateri pravijo, da ne bi smeli preveč obremeniti čovna za vse te akterje. Nekateri ste predlagali regionalno označevanje, to bi bilo smiselno. Mleko bi nosilo oznako, da je iz te ali one regije, ne vem, ali iz vzhodne strani Belgije ali iz zahodne strani Nemčije. Regionalno označevanje je pomembno. Smiselno je, da tudi regionalne proizvode spravimo v prehrambeno verigo, s tem proizvajalci pridobijo na dodani vrednosti. Lokalni proizvajalci pogosto uporabljajo to možnost prostovoljnega označevanja, ker s tem navedajo, da gre za regionalni proizvod, torej regionalno proizveden in predelan proizvod, da so siri in meso nastali iz sestavin, ki prihajajo iz regije. Če pa proizvajalci uporabljajo širšo dobavno verigo, ki se razteza čez več držav, tudi izven Evropske unije, morajo navesti, naprimer, da je mleko predelano oziroma da je meso predelano iz sestavin, ki prihajajo iz različnih držav. Pozitivno označevanje preko prostovoljnega sistema je po mojem mnenju skoraj da idealna rešitev. Če se vrnem še na pripombe v zvezi z mesom, da pri nekaterih vrstah nismo šli dovolj daleč. Naprimer, ko gre za divje ptiče, ko gre za divjačino, za zajce. To meso se proizvaja lokalno, zelo malo trgovanja obstaja na tem področju. Če naprimer jeste divjačino, je to meso sezonsko, poleg tega se lokalno proizvaja in tudi lokalno običajno je, tako da ni treba pretirano preverjati stvari. Pri konjskem mesu so zadeve nekoliko drugačne. Konjsko meso se uporablja tudi v predelavi. Tisti, ki uporablja konjsko meso v predelovalnih procesih so običajno večji proizvajalci. Je pa res, da tudi pri pakiranju mesa potem uporabljajo različne kose mesa in ta podjetja bodo prav tako prizadeta na nek način, ker bodo morala pri označevanju upoštevati zahteve z področja obveznega označevanja. Tako kot preomenjeni študiji smo tudi mi prišli do zaključka, da pri to vrstnih vrstah mesa ne bi smeli uvesti obveznega sistema, stvari bi morali pustiti odprte, torej da bi naj še naprej veljal prostovoljni sistem. Če povzamem, razmere so zelo kompleksne, zdaj se to gre za visoko predelane mlečne proizvode, nekaj predlogov je bilo podanih v različnih poročilih v smislu, kako bi lahko meje še nekoliko pomaknili naprej, da bi zagotovili večjo preglednost. Kot kaže, bomo morali upraviti še kar nekaj dela v prihodnjih letih na tem področju. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da je bila razprava zelo koristna. komisija, vi ste imeli tokrat tudi priložnost prisluhniti tej razpravi. Cilj poslancev je, da tudi vi slišite naše mnenje. Razprava zagotovo ni zaključena, k njej se vračamo vsako leto. Kmalo se bomo zagotovo lahko spet pogovarjali o tem. Zdaj pa lahko zaključimo z opodanskim delom sestanka. Vidimo se ob treh popovdne nas čaka drugi del sestanka. Hvala lepa in dober tek.